Pred vami imate tudi osnutke, osnutek dnevnega reda za današnji sestanek in sprašujem vas, ali ga lahko potrdimo, oziroma ali ima kdo kakšno pripombo, bi kdo kaj spremeniti? Ne. Dobro, potem predlagam, da dnevni red sprejmemo. Naslednja točka, prva točka je sprejetje zapisnika seje 4. novembra 2014. Ta zapisnik imate v svoji mapi z dokumenti in predlagam, da kot ponavadi, če nišče ne bo ničesar povedal v zvezi s tem tekom današnjega sestanka, zapisnik z omenjene seje sprejmemo. Ga lahko sprejmemo? Dobro, lahko. Gremo naprej. Tretja točka sporočila predsednice, kjer imam dve krajši sporočili. Pod prvo točko bi se rada zahvalila vsem ki ste sodelovali v razpravi po naših ustnih vprašanjih v Strasburu prejšnji teden na plenarnem zasedanju. Vsa vprašanja, ki ste jih zastavili, so bila zelo konstruktivna, zelo profesionalna in tudi zelo pozitivna. Naše delo, da bi kohezijsko politiko oblikovali na kar se da dober način, da bi obrodila kar se da veliko rezultatov, um, je res zelo dobro. Med glasovanjem smo dosegli veliko večino. 608 glasov je bilo za naš predlog. In to je zelo dobra večina, zato se želim še enkrat zahvaliti vsem političnim skupinam za izkazano podporo. To je pomemben signal za celotno kohezijsko politiko. Pričakujemo lahko, da, bodo, eh, da bo ta signal imel pozitivne posledice v bližnji prihodnosti. Zdaj pa naslednje krajše sporočilo z veseljem vam sporočam, da bomo organizirali novoletni sprejem s koktejli za vas in za goste iz drugih institucij takoj po koncu našega sestanka 19. januarja. Bom iskrena, ta dogodek sem skušala že organizirati pod našem sestanku, ampak to je bilo zelo težko, kajti na voljo ni dovolj dvoran, pa tudi časa nimamo toliko. Ja, novo leto, staro leto. Ha. Ja, res je, božične zabave letos ne bo, bomo imeli pa novo letno zabavo in sicer takoj v začetku novega leta, če se s tem strinjate in če boste prišli na ta dogodek. Gospod Van Nistelrooy, najlepša hvala. Hvala tudi za ta uh, dogodek, ki ga boste organizirali, ampak resno, ali bi lahko sekretarjat odbora preučil rezultate in eh, tudi obljube, ki smo jih slišali v razpravi o naši resoluciji. Želimo si, da bi lahko od komisije dobili informacije iz prve roke. Ali lahko to preučite in nam ponudite neko časovnico o tem, kdaj bomo dobili informacije, kdaj bodo prišli k nam predstavniki komisije in kdaj bomo storili konkretne korake. Skrbi nas, oziroma veliko razmišljamo o tem, kdaj bomo konkretno lahko izvedli naložbe eh, v evropsko gospodarstvo. In to moramo tudi pozorno spremljati. Tako da vas prosim, da nam poveste, kdaj lahko kaj pričakujemo. Hvala. Najlepša hvala za ta predlog, za to vprašanje. Sekretarjat bo ta dokument seveda pripravil. Trenutno pripravljamo uh, časovnico in pa dnevni red za prvi sestanek januarja. Pričakujemo, da bo z nami uh, predstavnik komisije, komisar in pa tudi predstavnik predsedstva, ki bo vodilo svet v prihodnjih šestih mesecih. Te informacije vam bomo tudi predali, ko jih bomo prejeli. Na včerajšnjem sestanku predsednikov odborov in pa kolegije komisije smo na kratko razpravljali tudi o kohezijski politiki in tudi rezultate tega sestanka vam bomo poslali. Torej vse bomo pripravili. Hvala za to vprašanje. Tako, zdaj pa sledi prva vsebinska točka na današnjem dnevnem redu in tu gre za izmenjavo mnen o poročilu na lastno pobudo našega odbora glede mestne razsežnosti politik Evropske unije. Poročevalka z našega odbora je gospa Kerstin Westphal. Danes večina evropejcev živi v urbanih eh, območjih in mesta ter obrana območja so hrbtenica naše družbe in našega gospodarstva. Evropska politika ima precejšen vpliv na realno politiko v občinah, v mestnih občinah in v mestih. Ampak včasih gre za slabo usklajevanje posameznih evropskih pobud na mestni ravni. Leta 2011 je parlament pozval k bolj usklajenemu pristopu izvajanja omenjene politike. Julija letos je komisija sprejela sporočilo o urbanih razsežnostih evropskih politik. V odboru oziroma v našem poročilu na lastno pobudo se bomo kritično odzvali do sporočila komisije. Gospa Westfal, naša poročevalka, bo danes predstavila prva stališča o sporočilu komisije. Osnutek poročila bo predstavila februarja, najverjetneje pa bomo o tem poročilu glasovali aprila. Z nami so tudi predstavniki komisije iz generalne direkcije Regio. Ja, ste z nami? Gospod Piskoc, lepo zdrav, hvala, da ste prišli. Tako zdaj pa gospa Vestval, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica in lepo zdrav vsem skupaj. Jaz bi se najprej opravičila vsem tolmačem, kajti ne samo, da se vsako leto pride Božič, v istem času tudi moj glas postane hripav po navadi v tem času. Zato se res opravičujem že vnaprej in uh, upam, da bomo vseeno lahko uspešno razpravljali o tem osnutku mnenja kot ste dejali, gospod predsednica, več kot 360 milijonov ljudi, to je tri četrt celotnega evropskega prebivalstva, živi v mestih oziroma v predmestih. Dve tretjini BDP-ja nastane v mestih, kar pomeni, da so mesta motori rasti v Evropski uniji. Po drugi strani pa so tudi zelo ranljivi kajti soočajo se z velikimi okoljskimi in pa socialnimi težavami. Demografski problemi, podnebni problemi, vse to so stvari, ki jih poznate iz vaših regij. Nekako predvidevamo, da bo 40 do 50 odstotkov eh, sredstev, ki so namenjena za regionalno politiko v letih med 2014 in 2020, um, investirana v mesta. Predsedujoče, dejali ste že, da razprava o rasti mest in mestnih območij poteka že od 90-ih let prejšnjega stoletja. Evropski parlament in pa tudi odbor regij sta že večkrat razpravljala o teh točkah. In leta 2011 je kolega Vlasak pripravil tudi poročilo za sistem, kar je bil neke vrste umestni vrhunec te razprave. Pripravljen dnevni red. Vsi prispevki, ki smo jih prejeli tekom posvetovanj, kažejo, da obstaja potreba po evropski agendi za mesta. Potrebujemo jo, kajti dober razvoj naših mestnih območij in mest nasplošno je pomembna za našo prihodnost. Zdaj se sprašujete, morda, kako naj takšna agenda izgleda, kaj naj vsebuje, kaj sploh je to in kaj želimo s tem doseči. Najprej bi jasno povedala, da je pojem, mesto, nekaj, kar moramo oblikovati na kar se da širok način. Opredelitev pojma mesto ni nekaj, kar bo določal Evropski parlament, ampak to mora določati sama regija, v kateri mesto je. Teh razprav tu ne bomo vodili. Ne želim pa si, da bi se ta politika izključno um, omejila samo na velika mesta. Prav tako ne želim ustvarjati umetnih ločnic med urbanimi in um, podeželskimi okolji. Vsi tisti, ki ste že prisostovali podobnim razpravam, veste, da se te ločnice vedno znova omenjajo. Ampak to je fatalno. Politika za mesta ni politika proti podeželju. To je treba jasno povedati. Tu ni kakšnega konflikta in vedno znova moramo to nekako ponavljati. Prav za podeželje je razvoj mest zelo pomemben. Prihajam iz srede velikega mesta, ki ima približno 50-52 tisoč prebivalcev na Bavarskem, v deželi Franken. Pri nas imamo ravno toliko delovnih mest, kot tudi prebivalcev mesta in pokoliški prebivalci z podeželja prihajajo k nam in tam delajo. Poleg tega imamo ogromno mestnih institucij, izobraževalne, socialne, potem tudi mestni promet. Po drugi strani pa se mestna občina in mesto ukvarjata z neposredno okolico, s podeželjem, z razvojem kmetijskih površin in tako naprej. To so pojmi, ki jih poznam, to je okolje, ki ga poznam in zato sem se osredotočila na sinergije. Gre za funkcionalna območja, functional areas tu piše in to je ključnega pomena. Menim, da je zelo pomembno Ja, Jan Kima. Meni je pomembno, da mestna razsežnost postane ključni del evropskih politik. Treba je ustvariti tako imenovan urban mainstreaming. Kaj to pomeni? Ni drugega kot to, da v katerih koli politikah, ki jih oblikujemo, vedno znova mislimo na mesta. Mesto nikoli ne sme biti nekaj, kar je um, kontrapunkt podeželju. To je nekaj, kar lahko obravnavamo ločeno, moramo obravnavati posebej. In v Evropskem parlamentu moramo, kot vedno znova ponavljamo, imeti besedo pri teh politikah. Tudi naše znanje mora biti slišano pri pripravi evropske zakonodaje in to jasno, že od vsega začetka, ne nekje na sredi, ne potem ob koncu, ampak od samega začetka. In zato je pomembno, da imamo pri strukturnih skladih ta, m, mm, to načelo partnerstva. To je pomembno. Politična agenda mora biti tudi del delovnega programa komisije, ko gre za mestno politiko. Vprašanje, ali potrebujemo na tem področju novo zakonodajo, bo ostalo neodgovorjeno, vsaj za enkrat. Jaz si ne želim dodatnih bremen za mesta, to je edino. Želim pa si, da mestna politika ali pa politika v mestih postane eh, stalnica v glavah bruselskih politikov. In kolegice in kolegi, zato mi je zelo žal, da je pismo Jean-Claude Junckerja, novega predsednika Evropske komisije, eh, bilo brez kakršnekoli omembe mestne politike. Torej gre za pismo, ki ga je poslal komisarke za regionalne zadeve. Življenje v mestih je odvisno od številnih faktorjev. Promet, podnebje, inovacije. Mesta so vedno, vedno upletena v nekaj. Sektorski pristop ima za posledico, da obstajajo številni ukrepi, ki pa včasih med seboj niso povezani. To pa je lahko za mesta tudi usodno, saj mesta včasih ne vedo, kaj točno je namenjeno njim in kaj ne. Tudi mi v parlamentu smo to že opazili. In zato smo v prejšnjem sklicu ustvarili tako imenovane eh, urbane medskupine. Tudi evropski poslanci se zavedamo, da naše delo lahko vpliva na življenje v mestih na vsakodnevni ravni. Ta pristop, urban mainstreaming, bi lahko ustvaril dodatne sinergije. Seveda, stvari lahko tudi zapletemo, ampak če bi na komisiji v pristojni službi za mestno vprašanje ustvarili neko namensko skupino, ki bi se s tem, ustvar, se s tem ukvarjala, bi lahko to imelo pozitivne posledice. To bi lahko bil tudi začetek nekega dolgoročnega, dolgoletnega projekta. Če bi nam to uspelo, bi lahko zagotovili, da bi odločitve v Bruslu, torej odločitve, ki sprejemamo mi, in ki so pomembne za mesta, bila usklajene med seboj in stvari ne bi več potekale ena mimo druge. Na ta način bi lahko tudi poskrbili, da se bremena za mesta zmanjšajo. Menim, da mest ne smemo preveč obremenjevati in da jim moramo pustiti veliko manevrskega prostora. Tekom razprave o uredbi EFTE smo lahko videli, da so predvsem države članice pritiskale na zavoro, ko je šlo za razpravo o strukturnih sredstvih, ki bi jih lahko mesta upravljala sama. ITI in pa tudi operativni programi pa se veliko bolje eh, implementirajo v mestih. Temu smo že bili priča lahko bi tudi ustvarili neko platformo za izmenjavanje najboljših praks med posameznimi mesti. Tu že imamo osnove, naprimer mesto oziroma mrežo za mesta, kar je del platforme IFI. To moramo izkoristiti in morda še bolje uskladiti med seboj. Če potegnem črto, Potrebujemo dolgoročno perspektivo in pa tudi izzive za izboljšanje mestne politike. Kam lahko gremo, kaj lahko storimo, več sinergij, več urban mainstreaminga, več upletanja mest v odločitve in bolj jasno, bolj transparentno politiko. Nekateri kolegi so že povedali, da si želijo konstruktivno sodelovati z mano. Sporočevalcem z Janom Olbrichtom smo že razpravljali in kljub temu, da nam precej stvari ni uspelo spraviti skozi pri razpravi o uredbi EFE, mislim, da smo na pravi poti. Veselim se že razprave in še enkrat se opravičujem za to mojo hripavost. Ponavadi nisem tako hripava. Sem si pa zapisala nekaj stvari na papir, imam dokument, nekaj ideje, ki jih lahko potem uporabimo tudi pozneje, ko bo ta platforma morda že ustvarjena. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Zelo dobro ste to speljali, kljub vašemu glasu. Tako, zdaj pa vnala besedo poročevalcem v senci. Gospod Olbricht, izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Najprej hvala, Kerstin, ker si omenila naše skupno delo v okviru te razprave in upam, da bo to potekalo še naprej na isto uspešen način. Druga stvar. V tem poročilu na lastno pobudo bi po mojem mnenju morali spostaviti nekaj elementov in upam, da bo to v končni različici tudi udejanjeno. Najprej mislim, da bi morali Evropska komisija vprašati, kaj sploh pričakuje od urbane agende, kajti komisija je pripravila to sporočilo, komisija je izvedla posvetovanje, komisija je pridobila različna stališča strani različnih deležnikov. In Zato si moramo zastaviti vprašanje, kaj sploh je ta urbana agenda. Je to morda neke vrste predlog ali pa je to nabor smernic ali je pa to morda samo nek posvetovalni dokument? Kaj je cilj komisije? Videli smo že te lažne, lažn, lažno delo, naprimer, kot uh, urbana mobilnost, ko je generalna direkcija Tran začela delati na področju urbane mobilnosti, pa to ni obrodilo nobenih rezultatov, kar zamrlo je. Zato me zanima, kaj je cilj komisije, ko gre za urbano agendo. Zdaj se je spremenilo ime eh, direkcije, ni samo DG eh, regijo, oziroma GD regijo, ampak GD regijo in uh, in urbanosti. Zdaj želimo ustvarjati novo urbano politiko, ampak jasno moram povedati, da to ni nekaj, kar je proti drugim politikam. To je regionalna politika. Imamo eh, regionalno politiko, ki se osredotoča na razvoj podeželja, ampak potrebujemo tudi nekaj, kar se bo posvečalo mestom, urbanim območjem. In če bomo zdaj od komisije zahtevali, da urbano komponento komisije upošteva pri pripravi zakonodaje na vseh področjih, da misli na mesta, potem ne vem, ali vam bo to uspelo. Primer, ali veste, kako poteka razprava o pametnih mestih na komisiji? Razprava o pametnih mestih poteka brez DG regijo. Morda se je v mesečnem času kaj spremenilo, ampak zaenkrat temu ni bilo tako. Pri uh, teh mestih, urbanih. Um, pametnih mestih sodelujeta direkciji za transport in pa uh, druga direkcija, ne pa direkcija za regionalno politiko. Morda moramo mm, mestno politiko vključevati v vse politike, ampak kdo bo to nadziral, kdo bo to spremljal? mislim, da se moramo mi vprašati, kako lahko pomagamo mestom, kako lahko podpremo mesta, kako lahko rešujemo težave, s katerimi se mesta soočajo. To poročilo bi lahko rekel, kar bi pomagalo pri tem. Ker je nekako čutim, da komisija še nima pravega, dokončnega odgovora. Sicer je komisija pripravila poročilo oziroma tudi osnutek uredbe, tudi sporočilo, ki smo ga prejeli ob eh, najavi uredbe ERD, je bilo pozitivno. Včeraj začer sem sodeloval na sestanku o javnem prometu in na tem sestanku so bili vsi prepričani, da bi v okviru tega novega sklada za naložbe, ki, je, ki ga je predstavil gospod Junker prejšnji teden, velik podarek na razvoj mest, na razvoj prometa v mestih in tako naprej. Ampak morda se tudi motimo, morda komisija zgolj govori o tem, da bo veliko storila za mesta, ampak bomo videli, kaj bo potem, ko bodo na mizi rezultati. Kakorkoli, parlament mora biti tu jasen, dejati, da je urbana razsežnost pomembna, da si želi jasne strukture znotraj komisije, da se bo vedelo, kdo bo pristojen za kaj, kdo bo kaj počel. In da pristopimo k evropski urbani politiki na kar se da celosten način da se ne osredotočamo zgolj na večja mesta, na vsa, na manjša, na srednje velika in na vse ostalo. Tako da še enkrat hvala, Kerstin, za ta dokument, za to izhodišče. In upam, da bomo lahko potem ob koncu res konkretni in s tem tudi pomagali komisiji. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa. Tako bomo nadaljevali s poročevalcem senci. Iz EKR je z nami kdo? Gospod Rujer ni tu. Gospa Tomašič, želite spregovoriti? Ne. Dobro. bomo nadaljevali z gospo Martino Mišel iz Gue. Ne, je ni tu. Aha, se pravi čujem. Je tu. Ne, sledim samo seznamu, ki ga imam. Ampak iz, izvolite, kolega. Najlepša hvala, gospa predsednica. Jaz bi se strinjal s predhodnikoma in z njima izjavama. Želim se še enkrat tudi zahvaliti pričovati gospodu Vestfal. Kajti, kljub temu, da je vaš glas načet, je še vedno močan glas v podporo urbani politiki. In kot je dejal gospod Olbricht, je treba res zdaj govoriti o urbani agendi. Kajti o tem nekako že kravljamo kar nekaj let. Ukrepi so bili predstavljeni, tudi postopek posvetovanja se je že začel, to je sprožila komisija ampak potrebujemo nadaljevanje tega dela, potrebujemo bolj integriran pristop k urbanim politikam, potrebujemo z bolj zgodnjo uh, sodelovanje mest v nastanku novih sektorskih politik v Evropski uniji, kajti vse te politike morajo imeti močno urbano komponento. To pa ne pomeni, da bomo pripravili novo zakonodajo, to pomeni, da želimo, da želimo spremeniti način razmišljanja, spremeniti kulturo razmišljanja glede mest to je pomembno, kajti komisija kot pobudnik nove zakonodaje, novih politik, novih načinov upravljanja skladi, mora biti pri svojem delu kar se da jasna in povedati, da gre tukaj za interes celotne Evrope. 70-80 odstotkov celotnega prebivalstva bo do leta 2050 živelo v mestih in zato se moramo res močno posvetiti urbanim politikam prispevku gospe Vestval bi še dodal, da me stvari kar precej skrbijo. Kajte, če si pogledamo ime direkcije, gre tukaj za direkcijo, ki se bo ukvarjala z regionalno in urbano politiko. Ampak če si ogledamo opis pristojnosti, vidimo, da gre tukaj za direkcijo o regionalni politiki, za regionalno politiko. In v pismu gospoda Junkerja, gospe Keču, ni nobene omembe urbane politike. Veliko govorimo o gospodarski rasti, ampak inovacije in gospodarsko gonilo, gonila bodo danes, jutri pa še posebej prisotna v mestih. Govorimo o gospodarski rasti, govorimo o novih delovnih mestih, govorimo o, o boljšem življenju za vse. In zato moramo tu omenjati tudi mesta v istem glasu. Prosim komisarko Keču, komisarko Keču, da pripravi delovni program komisije na tem področju, kajti urbanih politik ni nikjer. Nismo slišali nobene omembe tega pojma. Ne moremo pa si privoščiti, da bi tekom tega dinamičnega procesa stvari zanemarjali. Deležniki so se pogovarjali o tem, prosili so za to in komisija jih mora uslišati. Kolegi, prosim, da smo tudi zdaj složni in da komisarko Keču prosimo, da predsednik komisije Junkerju pove, da so stvari resne, da potrebujemo urbano politiko, da mora biti bolj izredno omenjena. Kajti to smo dolžni vsem deležnikom, mestom, regijam. Vsi se moramo zavedati, da je treba začeti delati zdaj, v praksi, izvajati urbane politike na področju energetske učinkovitosti, na področju trajnostne urbane mobilnosti na področju podnebnih sprememb. Ogromno izzivo je pred nami in čas za ukrepanje je zdaj. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa se opravičujem. Gospa Mikels je zdaj z nami. Romanije, gospa Vana. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospe Westphal za te prve ideje o poročilu. Mislim, da bodo februarja stvari bolj konkretizirane. Za nas zelene je pomembno, da gredo stvari v omenjeno smer. Ampak menimo, da se ne bi smeli zgolj omejevati na urbane komponente kohezijske politike, ampak osnovati kar se da širok, strateško in strukturno dober pristop k izboljšanju mestne politike in pa tudi večjemu, večji stopi upoštevanja mestne politike pri eh, oblikovanju ukrepov na evropski ravni. In tu bi lahko morda stvari izboljšali v primerjavi z delom, ki ga upravljamo na področju regije. Zelo zanimiv pristop, ki ga omenjate v svojem dokumentu, je, da mesta v političen proces, v nastajanje zakonodaje, nastajanje direktiv, red, priporočil upletemo v kar se da zgodni fazi. In zato me zanima, kakšna so vaše pričakovanja na tem področju. Konkretno, sama prihajam iz Avstrije in pri nas imamo ustrezne organe državne svete, ki nadzirajo, ali se ustrezno upošteva načeli subsidijarnosti in pa sorazmernosti. In če se ne, potem lahko potegnejo uh, zasilno zavoro, če to opazijo. Zato me zanima, ali vaše razmišljanje gre tudi v to smer. Se pravi, da je nekdo nadzira to na državni ravni, naprimer. Me pa nekaj žalosti. Sicer ste omenjali vključevanje, raznolikost, potem tudi uh, povezavo med urbanimi in ruralnimi področji, ampak za nas manjka pojem trajnost, trajnosten pristop. Vi ste omenjali ključne točke, ampak trajnost, sustainability morate omeniti pod temi ključnimi pojmi, kajti tako v dobrih kot tudi v slabih časih mora biti trajnost ključnega pomena eh, pri ustvarjanju politik, kajti razlika je med trajnostnimi in netrajnostnimi politikami. To je treba v dokumentu nekje omeniti. Želimo pa si tudi, da bi načelo partnerstv imelo večjo vlogo. Kako lahko zdaj, ko so nekateri zakonodajni predlogi bili izboljšani po prejšnjem sklicu, lahko vsebovali tudi ta, to načelo? Juncker teh načel partnerstva sploh ni omenjal, ampak zanima me, kako bi lahko to vseeno uporabili in kako bi lahko črpali sredstva iz pristojnih skladov za ta namen. Ob enem pa je treba sem vključiti tudi civilno prebivalstvo, civilno družbo in pa nevladne organizacije. Civilno družbo je treba na boljši način vključiti v kohezijsko politiko. Imamo nekaj idej, se pravi, čujem tudi jaz, eh, sem nekoliko na slabem glasu, morda je to zaradi um, klimatskih naprav, ne vem. Community-led local programs, se pravi programi na lokalni ravni, pri katerih sodeluje tudi civilna družba, lokalno prebivalstvo. To je nekaj, kar si želim videti v poročilu. Zaenkrat tega žal ni, ampak zanima me, kako gledate na ta naša. Ta, ta nova orodja, integrirano sektorsko investiranje, naprimer, in druga nova orodja, kako gledate na njih, kako lahko najdejo svoje mesto v tem dosjeju. Dobro je, da ste dejali, da si želite povečati manevrski prostor za mesta. To je odlično. Ne samo politično, ampak tudi finančno in materialno. Prihajam iz Dunaja, ki je kar veliko, kar bogato mesto, ampak tudi Dunaj čuti spremembe zaradi varčevalne politike na evropski ravni in zato se morda ne more več soočati s vsemi izzivi, ki se porajajo. Ne more izvajati politik na področju podnebnih sprememb, potem enake obravnave spolov in tako naprej. To so stvari, ki so zapisane v programu Evropa 2020. In zato si želim, da bi mesta še vedno lahko imela materialen vzvod da lahko izvajajo politike, da lahko izvajajo pobude, ne samo na papirju, ampak tudi v praksi. In prosim, da to tudi vključite v poročilo. Vse ostalo je odlično, in, ampak želim se samo nekaj dodatnih pojasnil. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bi predala besedo gospem Demat. Buongiorno. Uh, visto e considerato che sia la comunicazione della Commissione. Dobr dan, glede na to, da smo dobili sporočilo komisije in eh, lahko rečemo, da eh, smo slišali tudi od poročevalke, eh, vidimo, da, je, da mesta resnično lahko igrajo pomembno vlogo v, pri kulturnih, socialnih spremembah in hkrati bi omenila tukaj idejo mestne regeneracije. Potrebno je, da tu. Eh, upoštevamo tudi naraščanje prebivalstva v mestih v naslednjih letih. In tu moramo premisliti, kako lahko regeneriramo zgodovinska središča v številnih mestih in tudi kako lahko zagotovimo socialna stanovanja. Na nek način to zdaj postajajo geti, v, v katerih ljudje zelo revno živijo. Like take... No, gremo naprej z, po seznamu gospod Kikčiku. Beseda je vaša. Grazie, predsedente. Eh, ma, ho ascoltato... Hvala, predsednica. Zelo zanimivo je bilo slišati eh, predstavitev poročila gospe Westfall in eh, kar me je presenetilo pri njem je način, na katerega je skušala najti odgovore za različne argumente in probleme, ki so bili predstavljeni. Namreč dve tretjini evropskega prebivalstva dejansko živita v mestih, kar je banalno dejstvo in se zdi precej logično, da seveda igrajo neko strateško, koordinativno vlogo in tako naprej. Torej, ti ljudje so tisti, ki naj bi načrtovali nekaj v zvezi s svojo prihodnostjo. Prav tako bi morali imeti možnost načrtovati spremembe za nove izzive, pred katerimi se bodo znašli. Demografske izzive in druge različne nove, pa tudi že tradicionalne izzive. Dejansko je populacija koncentrirana v teh krajih, v mestih in Zdaj smo pravzaprav pred neko novo fazo oziroma v neki novi fazi, imamo veliko brezposelnih, gospodarstvo se krči in zato mesta ne morejo več zagotavljati toliko delovnih mest za ljudi. Hkrati pa ne morejo zagotavljati niti ustreznih storitev, ki bi bile primerne in ki bi, ki bi jih zahtevalo takšno prebivalstvo. Imamo velike razlike v prihodkih, imamo različne vrste uh, revščine, veliko brezposelnosti in seveda vse to pomeni, da nekaj moramo storiti. Potrebovali bomo konkretne, specifične rešitve, ki pa ne bodo prišle kar z danes na jutri pogledati bomo morali tako vertikalno kot horizontalno oziroma prečno, kako lahko rešujemo te probleme v, po državah in v mestih. Mesta ne smejo biti izolirana, ko jih eh, primerjamo na regionalni, nacionalni, regionalni in evropski ravni. Prihajam z otoka Sardinije in eh, tu resnično smo priča nekim procesom izolacije v smislu eh, ozemeljskega razvoja. Torej, kaj bomo naredili, bomo, kakšne nove mehanizme bomo aktivirali za to, da pridemo do nekih rešitev, da bomo prišli tudi do nekih novih tehnoloških rešitev za napredek. Komitato. Zato mislim, da je potrebno, tako kot je večkrat povedal že odbor regi, treba je ustrajati in to tudi izvajati in to je vodenje, upravljanje na vseh eh, ravneh. Jasno je, da obstaja tudi potreba po neki socialni, kulturni in gospodarski zamisli, ki se bo osredotočila na te dve tretjini prebivalstva, vendar pa se ne bo omeni, omejila na to, ampak bo poudarjala prav to vlogo, vse vključujočo vlogo do neke nove razsežnosti. Hvala. Hvala lepa. Sledi gospod Etheridge. Um, Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo poslušati te besede in strinjam se, da so mesta gonilo napredka in seveda želimo to spodbuditi, ampak tukaj nekaj podrobnosti, kako lahko to storimo. Tu gre seveda za rast v mestnih območjih zato tudi, da bi prišli do neke bolj kohezivne eh, administrativne ureditve in tako naprej. Če vzamemo veliki, širšo območje Birminghama, odkuder prihajam, tu imamo celo vrsto politik v teh območjih, imamo seveda tudi velike spremembe, socialno kohezije, podnebne spremembe in tako naprej. Kar se mi zdi tukaj potencijalno problematično, je, da če bomo prišli do takšnih mestnih regij, kaj pa se bo zgodilo, če se vsi ne bodo strinjali z vsemi zadevami iz posameznih direktiv? Tu so namreč različne vrste demografskih prednostnih nalog. Namreč, kako bodo, kdo bo zmagal, če bomo, bodo tu neka eh, različna gledanja ali bo lokalna demokracija tista, ki bo zmagala ali nove direktive? To je moje vprašanje. Mister. Hvala lepa, gospod Van Nistelrooy, izvolite. For, for your, your... Hvala lepa za vaše delo pri pripravi poročila. Sveda je trenutek za poročilo na lastno pobudo politični trenutek in tu moramo. In seveda zdaj, kakšen smo v trenutku oblikovanja nove komisije in to je tak politični trenutek. Imamo torej tudi generalno direkcijo, eh, ki eh, ureja neko horizontalno direkcijo. Mislim, da imamo šest ali sedem podpredsednikov za koordinacijo. Torej, v to smer zdaj skačemo. Ampak tu je veliko tistega, kar smo se že dogovorili, kar že obstaja. Lahko se seveda o tem še pogovarjamo, ampak pravzaprav eh, lahko se v nedeljo igramo neke stvari, ampak v ponedeljek moramo začeti delati. Potrebujemo nek bolj direkten pristop. Kar nekaj novih instrumentov prihaja z novo komisijo. Slišali smo odlične izkušnje z jesiko smo poslušali, ampak to smo že naredili. Zdaj so to vzeli na neko uh, drugo raven in kje so zdaj tukaj v tem kontekstu mesta? To je zdaj ponedeljko bo delo, ne nedelja. Kje so mesta? V zadnjih tednih so države eh, predlagale določene zadeve, to poznamo mislim, da smo dobili kakšnih 1200 eh, predlogov za Junkerjev načrt. Nacionalne države so pripeljale zdaj vprašanje mest v, na to področje. Tu pa moramo se držati nekih načel. Kako bo z upravljanjem, kakšna bo dejanska konkretna praksa? In če to poročilo predložimo v naslednjih mesecih, če v njem glasujemo spomladi, potrebujemo v njem tudi dober pregled, kaj, s čim se strinjamo, kaj smo dobili, kaj lahko oziroma kaj moramo spremeniti in tako naprej. Mislim, da je to odlična priložnost za mesta in tu se posem strinjam z mnenjem, da gre za eno najpomembnejših področji in pre, eh, eh, eh, eh, zadev, ki, s katerimi se lahko ukvarjamo v prihodnje in tega se moramo držati. Hvala. Hvala, gospod Briva. Ne vem, če prav izgovarjam vaše ime. Oh, <laughs> Hvala, gospa predsednica. Nekoliko disidentski bom tukaj le, glede na to, kar smo malo preslišali. Namreč mislim, da se Evropska unija meša v preveč zadev, tudi v stvari, ki se je sploh ne tičejo. Namreč tu govorimo o teritorijalni koheziji, četrti člen pogodbe Evropske unije predvideva, da so te stvari stvar držav, ampak kakorkoli tu se sklicujem na zdravi razum. Kako si lahko zamislimo neko urbano mestno politiko Evropske unije, ko pa so razlike med mesti tako ogromne po državah članicah? Govorite o urbanem programu, mestnem programu Evropske unije, pri tem pa še sami po državah članicah nismo sposobni izpeljati neke ustrezne mestne politike. Recimo v Franciji imamo ogromna območja okoli velikih mest, za katera ni nobenih korektivnih mehanizmov, nič ne pomaga tam, ko prihaja do velikega izločevanja teh območij. Torej, tu se ta območja soočajo z velikimi težavami, predvsem kar se tiče urejanja prostora in gospodarskega razvoja, države pa ne zmorejo pomagati. Sam sem tudi župan eh, občine s kakšnimi 20 tisoč prebivalci in tu ne potrebujemo nekega psevdo mestnega programa, ki ga bodo razvijali ljudje, ki so povsem odmaknjeni od stvarnosti kar potrebujemo, so nacionalne, ambiciozne nacionalne politike, ki bodo dejansko dale vetra eh, v jadra občin, departmajev. In ko sem slišal eh, besede gospe Vestfal, govori namreč o koordiniranem pristopu mest. Lepo vas prosim, mislim, da tisto, kar potrebujemo, ni koordinirani pristop. Ne, tu, o čemer govorimo, bomo imeli nek prisiljeni pri, skupni pristop posiljeni skupni pristop. Oprostite, ampak resnično ni Evropska unija tista, ki naj nam diktira svojimi zakoni, kako in kaj. Kajti lokalno v občinah imamo eh, izvoljene predstavnike, ki so bili demokratično izvoljeni, ki so dobili demo, eh, eh, mandat ljudi in ti morajo izpeljati, zastaviti in izpeljati politike na svojih območjih govorimo o nekih novih zakonih. Gospa Vestfal govori o vprašanjih, ki jih je treba zastaviti. Ne, nasprotno. Treba, je, uh, treba je sprejeti načelo suverenosti. Evropska unija tukaj nima glasu po občinah. Mi smo proti temu, da bi se mešala v to področje. Tako, toliko z moje strani nekaj kritike in nekaj pripomb, ki sem jih želel povedati. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Gospa Maletič, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Povsem se strinjam s tem, da potrebujemo neko specifično mestno politiko in mislim, da je bil zadnjič podarjen na našem odboru nek problem. Slišali smo poročilo o a, eh, pripravah na novo kohezijsko politiko 2014-2020 in med to predstavitvijo je bilo povdarjeno, da v strateških dokumentih, ki jih e, sestavljajo države članice, ni veliko zapisanega o mestni politiki. To je težava, kajti to je bila ena od zahtev v uredbi Namreč, da je treba mestno politiko in tukaj je Poljska bila izpostavljena kot pozitivna, ki je to storila. In dobro bi bilo, da bi prišli do tovrstnih strateških dokumentov. In ker imamo rok 2016, bi bilo dobro, da prosimo države članice, da razširijo svoje strateške dokumente in dejansko oblikujejo neke mestne politike v svojih dokumentih. Če morajo do konca 2015 eh, pripraviti to specializacijo, smart specialization, bi bilo dobro, da dodajo tukaj ustrezne mestne politike na, eh, na načelu partnerstva, kajti strinjam se s tem, da potrebujemo tukaj tudi partnersko načelo, ki ga je treba izvajati, zato da bomo prišli do boljših dokumentov. In tu imamo še nekaj časa, da stvari spremenimo in to dodamo v strateške dokumente. Tu naj podarim tudi to, da namen ni, zagotovo ni da bi opredeljevali oziroma določali politike držav članic v, v njihovih mestih, ampak da pomagamo, da podpremo mesta. Ne da jim diktiramo, pač pa da jim pomagamo pri razvoju boljših pogojev za življenje. To moramo podpreti. Hvala lepa. Now, Hvala lepa, gospod Rus. Dobro, jaz sem reprezent, mi okrije. Mm -hmm. Hvala, predsednica. Naj povem nekaj besed o tem, kako vidim te zadeve sam. Seveda strinjam se, da je zelo pomembna mestna politika in tu se strinjam tudi s tem, da potrebujemo mestno agendo. Ampak, kot je že bilo povedano strani gospe poročevalke in kolegov, ki so govorili pred mano, Tega ne smemo početi na račun drugih območij, ki prav tako imajo neke potrebe. Namreč ta mestna politika seveda je stvar, s katero se moramo ukvarjati. Res je, da je vedno več ljudi, ki živijo v mestnih območjih, ampak tu naj vas spomnim na naslednje. Ta fenomen je, ne upošteva vseh razsežnosti. Tu ne smemo pozabiti, da potrebe v mestih niso iste kot potrebe drugot. Rast v velikih mestih je, gre seveda na račun majhnih mest. In mislim, da bi bil eden prvih ciljev regionalne politike ravno ta, da uravnovesimo te razlike In če tu ne bomo upoštevali potreb vseh teh območij, bomo v resnici poglobili razlike med posameznimi območji. Seveda imamo zgodovinska središča mest, ki se pogosto spreminjajo v geta. Imamo neko, neke vrste dezertifikacijo zgodovinskih središč in tega ne bi smeli dopuščati v velikih mestih. Ampak, hkrati ne smemo pozabiti, da to ne sme iti na račun območij z nizko demografsko z nizko poseljenostjo in za konec bi pa dodal še, da moramo ustrajati pri teh zadevah. Gre za vedno teže težave območij oziroma mest, ki so vedno bolj gosto poseljena. Hvala. Hvala lepa, gospa Breso. Thank you, uh, madam Chair. Hvala lepa. Uh, fare. Mm, želela bi podati nekaj pripomp in opravičujem se, ker sem prispela za zamudo in nisem prisluhnila. Eh, kolegici, to pa zaradi gostega prometa v Bruslju. Torej, prva stvar, ki bi jo želela povedati in ki izhaja iz dokumenta o kohezijski politiki. Med krizo je na dan prišlo dejstvo, da so podželjska območja bolj, eh, boljše se odzvala na krizo. In to, po mojem mnenju, opravičuje pomen politike za podeželska območja. Kaj ti um, te uh, torej um, izhod iz krize se bo moral bolj osredotočiti na tista območja, ki so zaradi krize najbolj trpela. Druga točka, veliko od vas je to že omenila. Obstajamo, obstajajo zelo velike razlike. Imamo mestna območja, ki imajo velika primestna območja okoli in to so zelo kompleksna območja, tukaj govorimo o velikih metropolitanih območjih in seveda mora mestna politika upoštevati tudi ta obmestna območja, kajti ravno na teh območjih se je kriza najhuje um, udarila. In, uh, če gospod Brion misli, da ne potrebuje take politike, jih noben ne sili, da jih uh, eh, uh, eh, uporabite politike, lahko rešuje svoje probleme, probleme s svojimi denarji. Mislim pa, da večina metropolitanih območij v Evropi potrebuje uh, tako politiko in potrebuje tako politiko, kot jo vodi Evropska unija. Obstajajo pa tudi eh, mestna območja, ki imajo um, za, podže, podželjsko zaledje in to je treba upoštevati. Kaj ti kmetijstvo, ki se odvija blizu mesta, doživlja velik razvoj to, lahko, to lahko predstavlja tudi nov zagon za ta mestna območja. In želim povdariti, da imamo različna mestna območja v katerih recimo lahko e, kmetijska politika veliko prispeva k rasti teh območij in tako se lahko izognemo pojavom, ki, do katerih je prišlo v mestnih območjih in pri mestnih območjih, ki jih je zelo težko upravljati. Potem pa imamo druga mestna območja, e, za katera to ne velja in za katere je treba upoštevati dejstvo, da jih je kriza najhuje prizadela prizadela. Veliko mest, za veliko mest, ki ima pozitiven odnos z zaledjem, z podeželjem, je zagotovo nekaj pomembnega. Potem pa, in to je verjetno jasno vsem, ne moremo si predstavljati mest, ki bi bila ločena od ozemlja, na katerem stojijo in zato mora biti mestna politika povezana z drugimi politikami. To seveda velja vedno. In potem še zadnja točka. Ko sem prebirala poročilo o koheziji, sem prebrala in to bom tudi kasneje ko bom poročevalka povdarila. Torej, sem prebrala, da v vseh novih državah se je razvoj osredotočil na prestolnico. Druga mestna območja so ostala zunaj tega procesa rasti, do katerega so pripeljala evropska sredstva. In zato bi se mestna politika ne smela osredotočiti samo na prestolnice, ampak bi morala vključiti tudi srednje velika ali srednje, eh, torej srednje velika mesta, ki predstavljajo velik potencial in ki se pogosto soočajo z problemi um, recimo um, pre, preusmirjene rekvalifikacije in prehoda iz uh, težke industrije. Torej tudi ta mesta bi morali vključiti, sicer se bodo vsi ti razvojni postopki uh, osredotočili samo na prestolnico in bo prišlo do izseljevanja iz drugih mestnih območij v državah, zlasti v eh, srednjih ali srednje majhnih državah Evropske unije, kjer je eh, trend prestolnice, da eh, koncentrira vse v sebi, se mi zdi nekaj, kar izhaja vseh teh politik in da je ta trend zelo močan. Hvala lepa, gospod Polčak. Želili ste besedo. Hvala, gospod predsednica bih eh, htjel navazati na kolegini Breso in... Ja, pravzaprav bi rad nadaljeval na podlagi tega, kar sta podlepovedala gospod Ruen in gospod Braso. Ko govorimo o učinku migracij, slišali smo nekaj napovedi o tem, to bi lahko bilo usodno za podeželska območja in tu moramo razmišljati tudi o tem ko bodo ti veliki migracijski valovi prišli, lahko to pomeni velike socialne težave za eh, območja, kjer je zdaj malo prebivalstva, odkudar odhaja prebivalstvo. In tu mislim, da moramo te posledice migracijskih valov upoštevati. To je nekaj, tu imamo v Češki republiki, imamo kakšnih 600, 6200 uh, uh, občin uh, in statistični podatki do sedaj ne kažejo kakšnih velikih težav, ampak čez kakšnih deset let, recimo, pa se to lahko dramatično spremeni. In zamisel, da bi se lahko dva milijona ljudi preselilo iz podeželskih območij v mestna območja na Češkem, to bi bila katastrofa za naše kmetijstvo, za našo državo. Tu se moramo torej pripraviti za to vrstne spremembe. Sveda ne želim postavljati pod vprašaj pomembnosti mestnih območij, ampak moramo se osredotočiti tudi na učinke to vrstnih migracij. V prihodne hvala lepa. Hvala, gospa Word. Uh, thank you very much. Uh, Hvala lepa zastopam severozahod Anglije, ki ima velika mesta, kot sta Liverpool in Manchester, pa tudi zelo podeželska območja, Cambrio, Lancashire in tako naprej, tudi veliko obale. Tu ne smemo se omejiti le na velika mesta, ampak tudi na mesta, majhna mesta, kar pomeni tudi trge. In naloga poslanca v Evropskem parlamentu je, da se ukvarja z vsemi predstavniki prebivalstva v majhnih eh, mestih, v trgih, v vasicah, pa tudi v velikih mestih. Za vse morajo biti oblikovane ustrezne politike in ustrezne investicije. Naše delo je, da zagotovimo, da bodo lokalne oblasti Eh, poslovne skupnosti in tako naprej, da se bodo vsi povezali in zagotovili ustrezne investicijske pakete za to, da bodo naši voljivci dejansko nekaj imeli od vseh velikih priložnosti, ki jih, im, ki jim jih ponuja eh, Evropska unija. Manchester in Liverpool sta mesti, kjer se je regeneracija že začela ravno zaradi denarja uh, iz eh, eh teh sklad, iz regional, iz sklada. Tudi eh, Kambrija je območje, kjer stvari lepo potekajo, poslovneži, eh, srečala sem se s poslovneži tam in eh, tam se že osredotočajo na periferna območja in to je izjemna zadeva, ki že začenja uh, uh, uh, kazati rezultate pri nas. Tu bi želela torej povedati, da voljivci, ki jih zastopam tako v mestih kot v podeželskih območjih, so zelo zaskrbljeni za, oziroma jih zelo zanima, da bo re, eh, eh, eh, razvojni denar re, dejansko dobro, ustrezno porabljen, tudi zato, da bodo vse te investicije prišle na pravo mesto. Hvala lepa. Hvala, gospa Krl. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Čisto na kratko, uh, sem se želela oglasiti, ker se mi zdi, da ta razprava nekoliko razpada, da gre v različne smeri. Želeli smo pripraviti poročilo o mestnih politikah in to je dobro, kajti s tem nekako odpiramo uh, rane. Rane, naprimer, ki so ponazorene z samim imenom generalne direkcije, ki sicer v, ima v imenu omenjena mesta, ampak v programu pa ne. To je zelo pomembno. Kar pa ne pomeni, da je treba tudi na drugih področjih storiti zelo pomembno delo. Poročilo oziroma odbor bi lahko na eni točki napisal tudi poročilo o podeželskih območjih in o sodelovanju med podeželskimi in mestnimi območji. Seveda, ampak zdaj govorimo o mestnih območjih in zato je treba se osredotočiti na to, treba je jasno povedati, da lahko mesta veliko pripomore k eh, blažitvi podnebnih sprememb, lahko veliko pripomore k razvoju inovacij in tako naprej. Vse to so stvari, ki nekako lebdijo v prostoru, z katerih se zavedamo. Manjka pa nam sporočilo strani komisije. Komisija, kaj je, za vas, kaj je za vas urbana agenda? Povejte nam. Odgovor na to vprašanje potrebujemo, če se želimo začeti ukvarjati z tem delom in najti odgovore, ki jih res krvavo potrebujemo v naslednjih štirih letih. To moramo storiti in poročevalko podpiram, da je začela to delo in da ga tudi nadaljuje v začrtani smeri. Seveda pa so tu še ostale stvari. Pripravili bomo poročilo o demografskem razvoju, ker ti to je akutna težava. V tem vprašanje praznjenja določenih območij v Evropski uniji je izjemno pomembno aktualno vprašanje. In zato moramo poskrbeti tako za razvoj urbanih kot tudi ruralnih območij. Ampak v tem poročilu, gospe Vestval, moramo govoriti samo o mestni politiki. Hvala. Hvala lepa, gospod Hekmen. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, myślę, że... Najlepsza chwała gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje. Mislim, da obstajajo resne težave z politiko glede mest in teh se vsi zavedamo. Ampak na voljo imamo tudi ustrezno orodja, s katerim lahko pomakljivosti odpravimo. Pripraviti moramo nove politike, horizontalne politike, ki jih je treba vključiti tudi na vsa druga področja, ki jih komisija pokriva. Jan Olbricht že leta govori o funkcionalni opredelitvi urbanih območij. To niso mesta, oziroma to niso neki izolirani otoki, to so mesta, ki so povezane z svojo, svojo okolico, ki so lahko tudi gonilo razvoja. Treba je tudi jasno povedati, da lahko in morajo mesta sodelovati s svojo okolico, da se tudi v okolici dogajajo pomembne stvari, ki jih je treba samo povezati, ustvariti sinergije. Tudi na področju lokalne samouprave je treba storiti ogromno novih um, korakov. Mesta morajo komunicirati svojo okolico, kajti gre za življenje, gre za delo in Zavedam se, da danes ne moremo na preprost način oblikovati opredelitve mesta, mestnega območja. Pomislimo na funkcionalnost, na stvari, ki so kar se da pragmatične. in posledično moramo najti način, kako praktično sodelovati na lokalni ravni in da lahko tudi mesta lahko imajo nekaj od tega, kar Bruselj pripravlja. Hvala. Hvala, gospod Olbricht. Ja, mislim, da po vsem tem, kar smo slišali, zelo pomembno pojasnilo je tukaj potrebno. Regionalna politika ni politika regij, je politika za regije. Mestna politika ni politika mest. Ker ti nihče se ne želi tukaj, nihče ne želi posegati v mesta, tu gre za nerazumevanje. Nihče na evropski ravni se že ne želi upletati v mestno politiko. Ne, gre za politiko za mesta, kako podpreti mesta. Skušamo namreč motivirati države članice, vlade, da bi dale več, podelile več neodvisnosti mestom in več moči odločanja. In torej Evropska unija zdaj sili države članice, da naredijo več za mesta in da pustijo mestom. Torej, ne gre za to, da bi mi želeli intervenirati, kar je seveda povsem nasprotno načelu subsidijarnosti. Thank you. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Še kdo iz, izmed članov odbora želi spregovoriti? Ne potem se vam zahvaljujem in besedo predajem predstavniku komisije, da nam predstavi mnenje komisije, gospod Piskorc. Izvolite. You, najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala vsem poslancem. Pozorno sem prisluhnil vaši razpravi. sedaj dokončujemo, zaključujemo javno posvetovanje, eh, ki smo ga začeli z sporočilom, ki je bilo izdano julija. In imamo, prejeli smo več kot 220 prispevkov, več kot polovica držav članic je podalo svoja mnenja. Dobili pa smo tudi mnenja institucij, združen in kot veste, smo pridobili mnenje odbora regij in ekonomsko-socialnega odbora. In pričakujemo tudi vaše poročilo. še vedno nismo zaključili z analizo javnega posvetovanja, vendar pa že vidimo, da bo treba še kar nekaj postoriti, zato da bomo bolje pripravljeni na, da opravimo vse, kar pričakujete od nas. Veliko vas je omenilo, da politike Evropske unije Eh, so nekoliko protislov, imajo protisloven vpliv na mesta. Potem je bi, smo prisluhnili razpravi o boljem upoštav, upoštevanju potreb mest pri oblikovanju politike. In tukaj gre za vprašanje metode. Ali imamo dobro metodo, ki nam bo omogočila, da upoštevamo vse to, ko pripravljamo strategijo in politične pobude. Vem, da se je odbor regi um, aktivno ukvarjal s tem in želeli bi bolje vedeti, kako lahko bolje proučimo vpliv politik na mesta. Jasno sporočilo, ki izhaja iz javnega posvetovanja, je, da bi moralo biti več koordinacije, več koherentnosti med različnimi politikami eh, komisije do mest in gospod Olbricht in drugi so danes omenili tudi to in to bomo resno vzeli imamo tudi ob, m, skupino za razvoj mest in tukaj ne gre za telo za izmenjavo mnen, ampak nam daje možnost, da v zgodnji fazi razpravljamo in se izognemo temu protislovnemu vplivu. Želel bi vam zagotoviti, da ime um, eh, generalne direkcije, ki se je spremenilo, ni samo kozmetična sprememba. Mi v komisiji smo odločeni, da bomo naredili vse, kar se pričakuje od nas in da bomo to dobro storili. Opravili bomo našo nalogo in odbor obvestili o napredku dela. Želel bi tudi poudariti, da, podrob, da bomo podrobno proučili poročilo, ki nam ga boste poslali. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Sledili bomo vašim dejanjem in prizadevanjem v komisiji. Del našega dela je priprava poročila in upam, da bo današnja razprava v pomoč poročevalcu in poročevalcu v senci. In poročilo pričakujemo v februarju. Upam, da v prvih mesecih naslednji bomo torej pripravljeni pripravili poročilo. Gospa Vestval, izvolite. Ja, dank, ganz... Najlepša hvala. Še enkrat čisto na kratko. Mislim, da je razprava številnimi prispevki pokazala, kako pomembna je agenda za mesta. In zato bi rada še enkrat jasno in glasno povedala. Na začetku sem že dejala, da mi je žal, da morda ni bilo vseh članov odbora v dvorani, ampak ponavljam, meni in pa celotnemu odboru mora biti jasno, da si nihče ne želi nobenih, nobenih sporov, nobenih klinčev. Um, med urbano in pa ruralno politiko. To ni bitka, to je sodelovanje. In upam, da tisti, ki želijo priti to pandorino skrinico, tega ne bodo storili. Vsako mesto, ne glede na to, kako veliko je, to sem že dejala, ne gre samo za velika mesta, gre tudi za manjša, srednje velika mesta. Vsako mesto je motor regije, v kateri se nahaja. In zato tudi podeželje um, ima koristi od mest. Kot je dejal Jan. Ni pomembno, kako veliko je mesto. Tudi, če ima samo 3000 prebivalcev, mesto je mesto. Regija določa, kaj je mesto, ne mi. In tako bo tudi ostalo. Mesta bi morala imeti možnost v prihodnosti imeti dostop do kakršnih koli sredstev, ki jih Evropska unija namenja za rast, za kohezijo, za ne vem, karkoli, kar bi lahko koristilo. In mesta sama so dejala, da si ne želijo pristopa zgore na vzdolj. So pa dejala, da si želijo instrumentov, da si želijo sredstev. Če se bodo, sredst, če se bodo sredstva porabila, če bodo mesta to izkoristila, je to njihova stvar, ne naša. In zato sem želel to v poročilu tudi zapisati. Razprava je pokazala, da so to stvari, ki so akutne, ki jih moramo rešiti zdaj. In upam, da bomo lahko tekom našega dela s poročevalci Senci res prišli do temu do dna in oblikovali kar se da dobro poročilo, ki bo koristilo našim mestom. Hvala. Najlepša hvala. To je bila dober zaključek naše razprave in želim vam uspešno delo. Naš na druga glavna točka je tudi izmenjava mnen in sicer poročilo na lastno pobudo. Vsake tri leta komisija objavi poročilo kohezijski politiki, šest šesto, šesto poročilo eh, se ozira nazaj na obdobje 2007-2013 in kohezijska politika je, je zabeležila velik upad investicij od začetka krize in prihaja do vedno večjih razlik med regijami gleda politika tudi naprej, na naslednjo generacijo, na 2014-2020 in kako bi prešli iz velikih infrastrukturnih politik na območja, kot so energetika eh, in majhna in srednja velika podjetja. Gospod Dojč, današnji poročevalec, nam bo nas bo seznanil s svojimi razmišljanji o poročilu komisije in februarja bomo dobili poročilo in verjetno bomo glasovali. Maja imamo tudi predstavnike komisije iz uh, eh, DG Rigio in DG in, um, zaposlovanje, gospo Urbjanes in eh, gospo, gospoda Kolevana in Besedo pa najprej predajam gospodu Dojču. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Najlepša hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Poročila o kohezijski politiki komisije so zelo pomembni dokumenti. Lahko rečemo, da so temeljni kamni v temeljni kamni kohezijske politike peto poročilo o koheziji je bilo objavljeno novembra 2010. Sedaj smo prešli na, v obdobje po letu 2014. Že od januarja 2014 je prišlo do velike spremembe v kohezijski politiki. Šesto poročilo, ki ga sedaj obravnavamo, tako kot eh, prejšnje poročilo, je zelo pomembno in menim, da, je, da nam to šest, šesto poročilo nudi odlično možnost, da damo nov zagon kohezijski politiki Evropske unije. Člen 170 pogodbe o delovanju EU pravi, da Evropska komisija svetu Evropskemu parlamentu, eh, odboru regiji in eh, mm, ekonomsko-socialnemu odboru predloži predloge za izvajanja teritorijalnega sodelovanja in kohezije. Sedaj pri tem izmenjavi mnenji o šestem smo pri izmenjavi mnenja o šestem poročilu. Šesto poročilo se osredotoča na regionalno politiko in na učinke, zelo, um, zelo škodljive učinke gospodarske in finančne krize. Med drugim kohezijsko politiko povezuje z strategijo EU 2020. Kohezijska politika je postala nujno potrebna, kaj ti prispevala je k blaženju negativnih učinkov ekonomske krize. V številnih državah članicah so strukturalna in kohezijska sredstva glavna, glavna naložbena sredstva, kaj ti um, zelo so se zmanjšali nacionalni javni uložki um, zaradi močnega zadolževanja. Torej, učinki krize bi bili brez njih še veliko hujši kljub pozitivnim učinkom kohezijske politike se je konvergenca upočasnila zaradi gospodarske krize. Brezposelnost se je zelo povečala. Ta kriza je privedla do težav tudi pri doseganju rezultatov strategije EU 2020. Kohezijska politika je temeljni instrument konvergence torej njen prispevek je bo resnično temeljnega pomena. Dragi kolegi, na podlagi vsega tega bi želel mm, podati dve glavni ugotovitvi in s tem bo začel svoje poročilo. In na to se bom sredotočil v svojem delu. Predvsem je treba zaključiti probleme z likvidnostjo. Če želimo oživiti gospodarsko rast v Mm, programskem obdobju 2007-2013 je prišlo do um, zamud eh, s plačili v višini 23,4 milijonov evrov. In to je omajalo verodostojnost EU in kohezijske politike. Kohezijska politika pa je zelo pomembna, kaj ti blažila je učinke krize in omogoča tudi doseganje ciljev strategije EU 2020. In če se povrnem k zamudi s plačili, to tudi zaradi tega zamujajo tudi izvajanje kohezijskih programov in uh, ima veliko težo, obremenjuje nacionalne proračune. E, kriza, torej zaplačili iz leta 2007-2013, povzroča težave pri izvajanju programov za naslednje obdobje. Prihajajo tudi pri, e, torej to spodkopuje učinkovitost kohezijske politike. um, disciplina pri izvajanju kohezijske politike in uporabi sredstev ne pomeni samo, da je treba vse zakonodajno zakonsko mm, pravilno uporabiti, ampak pomeni tudi, da ne smemo imeti zamud. Treba se je vrniti k temeljom kohezijske politike in to je promocije konvergence v celotni Evropski uniji, zlasti pri tistih, ki zamujajo, imajo zamude pri razvoju. Kohezijska politika se je skozi čas spreminjala in njeni cilji ravno tako, kajti bili so povezani z strategijami, ki so se e, izpele v času sedaj. Vidim tendenco, zaradi katere se kohezijska politika uporablja samo za o, doseganje ciljev strategije EU 2020. Nasplošno ta trend je viden tudi v šestem poročilu kohezijski politiki, čeprav se sklicuje tudi na dejstvo, da se mora kohezijska politika vrne k svojemu originalnemu, prvotnemu cilju in to je enakost razvoja med regijami. Torej, delati moramo na tem originalnem prvotnem cilju in omogočiti moramo, da bo Evropska unija za svojo eh, kohezijsko strategijo se uskladila tudi z politiko, ki zmanjšujejo razlike med regijami. Povdariti je treba, da je treba prispevati k pametnejši uporabi sredstev tudi z novimi sporazumi in novimi partnerstvi. Po mojem mnenju obstaja še nekaj, kar je zelo pomembno, kar bom vključil v svoje poročilo in sicer. Bodočnost kohezijske politike. Treba je dobro določiti kohezijsko politiko tudi s povezavo na um, naložbeni načrt, ki ga je pripravil predsednik Juncker in ki ga pričakujemo v prvi polici 2015. Pričakujemo 315 milijonov evrov naložb za konkurenčnost in izboljšanje infrastrukture ter delovnih mest. Kohezijska politika ima podobne cilje z, fina, z podobnimi finančnimi sredstvi. 225 milijard. Torej, treba je povezati Junkerjev načrt in kohezijsko politiko. To je ključnega pomena. V obdobju 2014-2020 smo šele začeli in že je prišlo do težav z um, potrditvijo sprejemanjem te politike. Torej se moramo sredotočiti na izvajanje politike. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da bo leto 2018 uh, eh, ključnega, po, ključnega pomena. Uh, imeli bomo novo komisijo in nov parlament in uh, ti se bodo morali ukvarjati z dopolnitijo strategije EU 2020. Nov parlament in nova komisija se, morala, se bosta morala ukvarjati z novim večletnim finančnim načrtom za obdobje po letu 2020. Torej, to so izzivi, ki, s katerimi se bo treba soočiti. Obstajajo seveda omejitve pri proračunu, vendar pa moramo že razmišljati o kohezijski politiki za obdobje po letu 2020. Prepričan sem, da morajo biti skupnosti in njihova blaginja v srčiki mm, programa za leto, mm, za obdobje po 2020. Šesto poročilo je zelo široko in kar nekaj eh, točk iz tega poročila bo vključenih tudi v moje poročilo. Sam se bom osredotočil zlasti na tista dejanja, ki vodijo v oprijemljive rezultate za naše državljane in imajo tudi posreden vpliv na druge politike poleg tega investicijska sredstva je treba povezati z sredstvi iz nacionalnih proračunov. Makroekonomske okoliščine so zagotovo zelo težke in potrebujemo pravo transparentnost pri vseh primerih, ko se zaustavi eh, financiranje. Upoštevati je treba dejstvo, da mora biti Evropski parlament eh, informiran, obveščen o vseh takih izmenjavih, kar pa zadeva zaposlovanje. Tudi tukaj bi želel nekaj povedati. Zaposlovanje je neločljivo od problematike majhnih, srednje, velikih podjetij in izobraževanja mladih. Treba je zagotoviti, da in instrumenti kohezijske politike se uporabljajo optimalno za promocijo uh, Eh, zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, prepričan sem, da moramo kohezijski politiki v obdobju 2014-2020 dati nov zagon. Samo tako bomo lahko zagotovili Mm, optimalno izkoriščanje vseh instrumentov, ki jih imamo na voljo. Samo tako lahko zagotovimo, da bodo naložbe in strukturni skladi z uh, eh, sofinanc nacionalnim sofinanciranjem, da bodo dosegle oprijemljive mm, rezultate. Sedaj bi prisluhnil kolego v njihovem mnenju o tej šesti, šestem poročilu. To je samo začetek, šele začetek um, um posvetovan in pričakujem uh, vaš prispevek in zelo me bo zanimalo prisluhniti. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa bi besedo dala poročevalki v senci, gospa Ibrešo. E... Eh. Hvala, gospa predsedujoča. Začela bi kar z svojo prvo točko. Kohezijska politika je do krize zagotavljala zmanjšanje razlik med regijami v Evropi, torej višanje zaposlovanja in manjšanje razlik. Čeprav te razlike še vedno obstajajo. Problem pa je, da od leta 2008 se je situacija povsem spremenila in razlike med regijami se znova povečujejo in nimamo še vseh podatkov na voljo za obdobje krize. Posledično pa se cilji um, strategije EU 2020 celo oddaljili po mnogih parametrih. Drugič, in to je nekaj, kar sem že prej omenila. Kriza je najbolj prizadela mestna območja. Podeželska območja pa so se bolje uprla krizi. In torej nova kohezijska politika se mora osredotočiti na urbana območja. In tretja točka um, prišlo je do dobrih, um, dobrega napredka na področju izobraževanja in raziskav. Ampak to je osredotočeno na najmočnejše regije. To pa je problem, kaj ti nič ne kaže na to, da, bo, da se bodo te inovacije prenesle tudi na marginalna območja. In to bi morali upoštevati pri novi kohezijski politiki in njenih smernicah. Nimam veliko drugih točk, ki bi jih morala omeniti, kolega pa je že sam povedal, da kriza v številnih večini držav članic je države prisilila k zmanjšanju naložb In to pomeni, da v številnih regijah so se ulaganja v povezavi s kohezijsko politiko, so eh, torej glavni del vseh sredstev, ki so na voljo. In to je v protislovju z politiko uh, dodajanja, ne pa zamenjevanja. In kriza je, da bo prišlo zaradi krize torej do neke kohezijske politike, ki bo zamenjala um, investicije, ki bi jih morali, nare, morale narediti države same. In mislim, da bi uh, o tem morali razmišljati skupaj z novo komisarko. In Potem tretja točka, pozitivna kohezijska politika se je spremenila iz politike, ki je zadevala samo manj razvite regije, torej se je razvila v politiko, ki promovira razvoj vseh regij, tudi tistih najbolj eh, razvitih, ki pa imajo težave z prilagajanjem eh, na novo situacijo. Mislim, da je to velik uspeh tudi parlamenta, ki je trdo delal na tem, da gre za regionalno politiko za vse. Za prihodnost. V bodoče bi se morali vedno spomniti, da je treba upoštevati načelo, Uh, upravljanja na več ravneh, ravneh multilevel governance. To pomeni, da se ne bomo omejili na posamezne regije, ampak tako kot so kolegi pred menoj povedali, da je treba bolj vključiti tudi mesta v m, mm, pripravo programov nove kohezijske politike, ne samo pri uporabi sredstev. obstajata tukaj dva problema, nevarnost eh, centralizacije držav, kajti ker imajo manj držav, jih več eh, zadržijo v centru, to je nacionalna politika. Druga točka pa nevarnost, ki je povezana z makroekonomsko pogojenostjo le regioni coinvolte. Allora, ne... to uh, makroekonomsko pogoljivost. Izziv bo v večji sposobnosti preverjanja ne samo tega, če so bila sredstva porabljena, ampak tudi rezultatov, ki izhajajo iz tega. In drugič, na vse regije je treba razširiti um, inovacije in povezala se bom s tem, kar je povedal že kolega, povezati kohezijsko politiko z Junkerjevim načrtom, kaj ti kot veste, Junkerjev načrt ima za cilj spodbujati uh, povezovanje v Evropi, tako um, z vidika prometa, pametnih mrež, električnih mrež ali pa še pomembnejše informacijskih širokopasovnih mrež. In vse te naložbe, če bodo dobro povezane z kohezijsko politiko, bodo omogočili zmanjšanje razlik v Evropi. Številne razlike se namreč rojevajo ne iz lokalnih problemov, ampak iz problemov perifernih regij in, in njihovo da bi se povezale z centralnimi regijami. Zato bi morali predlagati koherentnost in povezanost med novim načrtom velikih investicij v Evropi in kohezijsko politiko. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Tomašič. Hvala vam lijepa. U šestom kohezijskom izvješću daje se temeljit uvid u dodatno... Ne, v šestem kohezijskem poročilu imamo eh, splošen pogled na evropsko kohezijsko politiko in to je, eh, tukaj gre za investicije v gospodarsko rast. Eh, dolgotrajna gospodarska kriza je veliko regijam preprečila, da bi dosegle cilje iz strategije 2020 in to je 75 odstotna zaposlenost. Evropski strukturni investicijski skladi so ključni instrument za doseganje ciljev Evrope, strategije Evropa 2020 in zato, da bi lahko uporabili ta sredstva bolje, potrebujemo mehanizme upravljanja in um, koordinacije na nacionalni in uh, evropski ravni. In pozdravljam vzpostavitev nove skupine znotraj DG Rigio, tako bodo države članice bolje uporabljale sredstva iz prejšnjega programacijske, programacijskega obdobja do leta 2015 in se bodo lahko soočile z dolgotravnimi uh, izzivi in uh, z izzivi iz novega programa. Eh, Hrvaška je zadnja pri uporabi evropskih sredstev in zaostaja za drugimi državami članicami. Skoraj vse države članice so porabile več kot 50 ali več odstotkov ali več sredstev v prejšnjem obdobju, samo Hrvaška se je zaustavila pri 21 odstotkih. In eh, vsa investicijska območja bi morala temeljiti na neki strategiji. Treba je najti, kaj so tenčna območja in prednosti in eh, sprejeti pametne odločitve, zato da bi vsaka regija lahko dosegla svoj razvojni potencial in ne pustila neuporabljenih sredstev. Najlepša hvala. Če. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To šesto poročilo nam nudi pregled nad zadnjim obdobjem in tudi nad izzivi pred nami. Videli, doživeli smo kritično obdobje s, tem, s to gospodarsko in finančno krizo, zmanjšanje javnih investicij, povečanje um, brezposelnosti med mladimi. Torej, izzivi pred nami so resnično veliki menim, da je zelo dobro, da smo spremenili svoje, svoj pogled in svojo sredotočenje eh, iz investicij na, eh, v infrastrukturo in smo to prenesli na um, inovacije, na socialno vključenost, na zaposlenost, na socialne politike po drugi strani pa menim, da če resnično si želimo zastaviti cilje, jih moramo bolj specifično opredeliti. Potrebujemo pametnejši pristop, bolj eh, izmerljiv, bolj specifični, bolj uh, realen in bolj povezan z časovnico. Torej upam, da bo sedmo poročilo nam dalo pregled in nam dalo bolj specifične uh, cilje in bolj, in bolj um, ciljev usmerjene k rezultatom. Treba pa je počakati in pogledati, kakšen bo. Op, kakšni bodo operacijski programi, kaj ti ti operacijski m, mm, programi niso samo rezultat sporazuma, ampak tudi strategije, bolj specifično regionalne torej inovacije in strategije za inovacije in za pametno, uh, pametne mm, spe, mm, spe, specializacijo in treba je pogledati, kakšen bo rezultat uh, teh strategij in kakšni bodo projekti, ki bodo na podlagi tega nastali treba je upoštevati tudi upravno breme, ki ne sme biti pretežko. Seveda smo podprli ta proces, skrbi pa me, ko slišim, recimo na nizozemskem, moji državi, da je uprava resnično zaskrbljena nad pregledi, nad um, revizijami in ni veliko um, časa in sredstev za to, da bi financirali majhna in srednje velika podjetja. Tukaj mislim, da gre za vprašanje pravega ravnotežja in, in kot pravijo francozi, pravega ravnotežja med nadzori, revizijami, seveda to potrebujemo, potrebujemo take instrumente, po drugi strani pa potrebujemo tudi zmogljivosti za vodenje projektov in imamo seveda dobre ideje za podpiranje rasti, ki pa jih je treba prevesti v dejanja. In ta dejanja pa bodo potem izboljšali gospodarsko rast in blaginjo v Evropi. In vse to je treba upoštevati. In treba je biti zelo strogi pri revizijah, po drugi strani pa, seveda ne bom mm, ponavljal razprave o mestni dimenziji. Mislim, da moramo tesno sodelovati z Evropsko komisijo, zato da bodo aktivno vključili mesta in eh, primestja pri izvajanju politik. In zadnja kritična pripomba, ki bi jo podal, zastali, zastavili smo si eh, cilje, da bomo pet odstotkov sredstev namenili mestov in to je minimalna eh, minimalni znesek, znesek za to, da se bodo eh, mesta razvijala. V nekaterih državah v prejšnjih programskih obdobjih je, so bila ti zneski veliko višji in nekateri nacionalne pa tudi regionalne vlade so, uporab, so menile, da bi pet odstotkanjšalo javne investicije in to po mojem ni bil cilj teh petih odstotkov za vključitev regionalnih in nacionalnih oblasti in da, če rečejo, torej pet odstotkov je dovolj, potem ne bomo razpravljali o tem, da potrebujemo več. Mislim, da moramo strategije na strategije gledati kot na izhodišče in se zavedati, da na koncu čez mnogo let se razvoj financira z drugimi sredstvi. Ko govorimo o blagini, veliko seveda dejanj se bo in aktivnosti se bo eh, odvijalo ravno v mestih. Najlepša hvala. Naslednja poročevalec v senci je gospod Juaristi Abans. Upam, da sem pravilno eh, na, um, izgovorila. Hvala. Najlepša hvala. Samo nekaj stvari bi omenil posledice krize bi bile hujše, če ne bi imeli kohezijske politike. Ampak hkrati je treba tudi povedati, da je kohezijska politika ena od tistih evropskih politik, ki izkazuje največjo stopno neuspeha glede na socialne razlike in tudi gospodarske razlike, ki so vedno večje, večje kot kadarkoli prej. V številnih državah, v številnih delih, regijah teh držav se skladi uporabljajo na slab način. Sredstev se ne počrpa dovolj in to je treba izboljšati. V nekaterih državah se soočamo z veliko stopno centralizacije in menim, da se ravno v teh državah predvsej pozablja na socialne vidike. Veliko bolje treba misliti na to. In kot smo slišali že v prejšnji razpravi, bodo tu mesta odigrala ključno vlogo. Omenim pa bi morda tudi nekaj, česar še nismo slišali. Mislim, da se v poročilu ne posvečamo dovolj čezmejnemu sodelovanju. To je ena od dodanih vrednosti tega projekta. Ampak zdi se mi, da kar naenkrat doda, ta dodana vrednost izginja. Zelo pozorno moramo spremljati izvajanje Junkerjevega načrta na področju kohezijske politike in zagotoviti moramo, da to ne bo pomenilo, da bodo sredstva preusmerjena iz kohezijske politike za Junkerjev sklad, Junkerjev načrt. Predvsej težav imamo tudi z likvidnostjo in z zapoznelimi plačili. To je načrt, ki je sicer dober, ampak potrebujemo več boljših m, mm, ukrepov. Hvala. Hvala, gospa Renke. Najlepša hvala, gospa predsednica. V tej razpravi smo smisli že kar precej ključnih točk, ampak pri poročilu, ki ga kot odbor Evropskega parlamenta pripravljamo, je treba jasno zapisati, zakaj so stvari za nas tako pomembne. Mislim, da bi morali morda pristop obrniti na glavo in se vprašati, kako je lahko to poročilo za nas dobro pri načrtovanju prihodnosti. Slišali smo, kakšen je Junkerjev načrt in iz izkušenj, ki jih imamo na področju kohezijske in strukturne politike, bi se morali nekaj naučiti, najti nove pristope za prihodnost. Nekateri govorniki so že dejali, da je regionalna politika pomembna protivtež varčevalni politiki, ki smo ji bili priča v preteklih letih. In kohezijska politika naj bi preprečila hujšo katastrofo. V nekaterih državah večina sredstev eh, v proračunih občin, regij prihaja prav iz kohezijskih sredstev, kohezijskih sredstev. In če te politike ne bi bilo, bi lahko res prišlo do hudih težav. Bi pa povedala, da mora eh, kohezijska politika postati bolj koherentna, kajti na eni strani imamo na voljo sredstva, po drugi strani pa države, regije, občine nimajo na voljo vzvodov za uporabo teh sredstev zaradi vrčevalne politike. Tri stvari bi še omenila. Najprej dobro upravljanje. V kohezijskem poročilu smo večkrat omenjali boj proti zlorabam, boj proti korupciji in poročilo Evropskega računskega sodišča je parlamentu naložilo veliko domače naloge. Pomembno se mi zdi, da v našem mnenju zapišemo, da se bomo borili proti korupciji in pa zlorabam na področju kohijskih sredstev. Po našem mnenju, torej mnenju skupine zelenih, je tudi vprašanje zelenega gospodarstva izjemno pomembno. Tega v besedilu mnenja sicer ni veliko. Mi pa smo govorili in omenjali obnovljive vire energije. Zeleno gospodarstvo pa je več kot samo to. Govorimo o trajnosti, govorimo tudi o vprašanjih eh, varovanja okolja, o biotski raznovrstnosti. Vse to je povezano. Kajti naše gospodarstvo moramo oblikovati na takšen način, da bo delovalo na trajnosten način in bo takšno tudi v prihodnosti. Poleg tega pa je za zelene pomembno tudi eh, načelo partnerstva. Dobili smo informacije in tudi poročilo, ki pravi, da se pristop oziroma načelo partnerstva ne izvaja na takšen način, kot bi se moralo. Naša naloga odbora za regionalne zadeve je, da povemo, da mora biti to načelo sestavni del vseh naših politik in da moramo sodelovati s vsemi lokalnimi deležniki, če želimo to načelo dejansko izvajati v praksi. Hvala. Najlepša hvala. Gospe Ginolfi ne vidim v dvorani. Je ni z nami? Ne. Tako da gremo kar naprej z drugimi prispevi, prispevki. Gospod Blanko Lopes, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da se lahko v popolnosti strinjam z gospod Breso in teh njenih pripomb ne bom ponavljal. Kohezijsko poročilo omenja nekaj precej zaskrbljujočih elementov, kajti javne naložbe so med letoma 2008 in 2013 v Španiji, v Grčiji, bile znižene za kar 40 odstotkov, na irskem celo za 60 odstotkov in to je zelo zaskrbljujoče. Sploh, če vemo, da v nekaterih državah sploh ni več politike naložb, da obstaja samo še kohezijska politika. To je lahko tudi posledica neusklajenosti na evropski ravni, kajti če ne bomo uskladili vseh kohezijske politike, strukturne politike, potem politike regionalnega razvoja in tako naprej, se bo predvsem v južnih državah um, Evropske unije stanje še poslabšalo. Poročilo omenja nekaj zelo neprijetnih stvari naprimer vedno večja brezposelnost, krčenje javnih izdatkov, manjši obseg javnih naložb in tako naprej. Vse to so posledice krize, ampak potrebujemo pristop, ki bo presegel dosedanje kohezijsko politiko. Junkerjev načrt je prvi korak na tej poti in upam, da bo do sinergije med naložbami in pa kohezijsko politiko pomagale premustiti ta to vrzel. Omenjena vrzel je prisotna v številnih državah članicah Evropske unije. In ob tem bi dejal še nekaj, kar smo sicer že povedali stokrat v našem odboru. Treba je izpolniti vse obljube. Če obljubim denar, potem ga treba izplačati. V nekaterih državah nismo poravnali vseh naših obveznosti in to so zaostanki v višini do 20 milijard evrov. Poleg tega pa se soočamo z uh, odobritvami za prihodni operativni program. Zamude so ogromne, ampak tega si ne moremo privoščiti. Stvari nam uhajajo iz rok, zato se moramo zbrati in začeti ukrepati. Konvergence in kohezijo moramo še enkrat preučiti in okrepiti. In še enkrat povrniti tudi zaupanje eh, državljanov Evropske unije. Hvala, gospod Čiko. Eh, ma... Hvala, gospa predsedujoča. Želel bi se ustaviti na vidiku, torej pri majhnih in srednje velikih podjetjih. In glede na govorce pred menoj, mislim, da je potrebno nuditi, izkoristiti možnost, ki nam jih jo nudijo kohezijska sredstva. In to počne že šesto poročilo. Kot vsi veste, od 70 milijard sedaj prehajamo na 140 milijard evrov v naslednjih sedmih letih. In to so sredstva, ki bodo v glavnem namenjena majhnim in srednje velikim podjetjem. Zakaj? Zato, ker je gospor, gospodarska kriza povzročila velike težave, seveda financa, pa tudi produktivnemu sistemu v svetu, svetu, ki ga v večini predstavljajo ravno majhne in velika podjetja. Majhne in velika podjetja, ki nimajo velikih možnosti um, za da bi imela neke pogoje, v katere da bi lahko svoje proizvode eh, pošiljali v vedno bolj konkurenčni svet. svet. In ravno politika regij bi, po mojem mnenju, se morala osredotočiti na, to, na ta vidik z predpogojem, da pospremi in je neka, neke vrste mentor tej kohezijski politiki. Ključni so seveda uh, projekti in sredstva, vendar pa so, je ključno tudi to, da smo pripravljeni in da upravljamo te, ta sredstva in da razumemo instrumente, ki jih ima Evropa in razumemo cilje, ki jih Evropa želi doseči. Pogosto manjka ravno neka povezava med temi različnimi vidiki obstajajo gospodarske in socialne razlike, imamo pa cilje. Menim, da je treba jasno povedati, da zamuda pri, pr pri pripravi programskih dokumentov nas zelo skrbi. Če, tako kot meni komisija v svojem sporočilu, bo ključn, bodo ključnega pomena izid eh, pogajen, zato da bi razumeli, kakšne strategije bomo razvili. Mi zamujamo in ne smemo pozabiti, da, da je ta komisija sozakonodajalec s tem parlamentom in parlament bi moral biti natančno obveščen o pogajanjih ki potekajo. In glavni problem, po mojem mnenju, je, da imamo malo operativnih programov, ki so bili sprejeti in če ne bomo um, uporabili sredstev iz proračuna leta 2014, bomo še bolj podaljšali obdobja in bo treba potem znova popravljati večletni finančni okvir. Zato mislim, da bi te programe morali um, sprejeti do konca leta 2014. Vem, da to zahteva resnično velika, veliko truda. Treba pa je eh, razmišljati tudi o mladih strinjam se s eh, kolegom, ki je omenil, ki je kritiziral dejstvo, da je veliko politik, veliko sredstev, rezultati pa zlasti pri mladih eh, niso ravno vidni obstaja zelo visok odstotek, nesprejemljiv odstotek in tudi tukaj je potrebno začeti razmišljati in mislim, da je treba razmišljati ravno o tem, ravno v tem odboru. Hvala. Now... Najlepša hvala, gospod Etrič. Najlepša hvala. Kot vedno, zelo zanimiva razprava. Poslušal sem jo in se spomnil na zgodbico, ki sem jo slišal nedavno. Vaclav Klaus je omenjal akademika, ki ga je obiskal in ga vprašal, zakaj ljudje na Čehoslovaškem niso uživali v marksističnem sistemu. Ampak eh, dejal me je, da je na univerzi v Kaliforniji več marksistov kot pa na celi Čehoslovaški. In zdaj se mi zdi, ko poslušam to razpravo, da je tudi v Evropski uniji več marksistov, kot pa jih je bilo takrat na Čehoslovaškem. Vse, o čemer govorimo, vodi v redistribucijo. Samo o tem govorimo. Kako bi nekaj predstavili iz enega lončka v drugega. Številnim med nami je to zelo znano. In mislim, da se moramo izogniti napakam iz preteklosti, tako politično kot tudi gospodarsko, kajti zdi se mi, da zdaj nekako skušamo storiti to, kar smo že počeli, kar je že bilo početo. In strinjamo se, da je edini način, kako iziti iz krize, da rastemo. Ampak rast bo prišla samo, če bomo zmanjšali vpliv države, če bomo zmanjšali davke, če bomo omogočili svobodo, politično, gospodarsko in tako naprej. In to je edina pot do rešitve. Demokracija v suvereni državi ustavi raven kohezije, o kateri govorimo. Če brez eh, suverenih demokracij tega ne bo, kajti prihajamo iz različnih regij, iz različnih držav in imamo različne pristope. Vsi smo različni, na to bi morali biti ponosni in to moramo praznovati. Naša individualnost je tisto, kar nas opredeljuje. Vse naše sodelovanje čezmejno, transnacionalno, ne bo prineslo ničesar, če bomo pozabili na to, kdo smo, da smo individualisti, da smo posamezniki, ki so specifični. In zato je treba omogočiti to svobodo čez meje naših držav. Ne moremo pripraviti zakonodaje, ki bo v nasprotju s tem in v nasprotju z demokracijo. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Malecič. Thank you very much, madam. Najlepša hvala, gospod predsednica. Želela sem povedati, da je prejšnji teden komisija objavila letni pregled rasti in v omenjenem dokumentu je komisija dejala, da je treba skupaj z naložbami uvesti tudi strukturne reforme in fiskalno konsolidacijo. Brez tega rasti ne bo. To je zelo dobra formula za izvajanje kohezijske politike in pa začrpanje sredstev iz evropskih skladov. Pomeni, da moramo naložiti naš denar, naša sredstva, ne samo v naložbe, ampak tudi v strukturne reforme in pa v fiskalno podporo, tako da bo prišlo do spametne fiskalne konsolidacije v državah članicah. Predvsej težav imamo v nekaterih državah z podjetniškim okoljem. In to se kaže tudi pri izvajanju kohezijske politike v državah članicah. Izvajanje je ponekod zelo počasno, soočamo se z ogromnimi ovirami na trgu. In s tem se moramo spoprijeti, če želimo imeti večjo učinkovitost. Če zdaj primerjamo ta novi Junkerjev načrt in pa kohezijsko politiko, lahko vidimo, da gre za dva povsem različna instrumenta. Zakaj? Kohezijska politika pozna natančno številko sredstev in ponovadi zelo visoke številke. Če se spustimo v analizo, lahko vidimo, da imamo v evropskem proračunu 350 milijard evrov za kohezijsko politiko. Potem pa so tu še multiplikativni učinki na ravni držav članic. Nekateri analitiki so dejali, da je ta učinek, ta večkratnik, kar 9, faktor 9. In to pomeni, da imamo na voljo 3950 milijard evrov kar, je, kar ne bi bil nek potencial, ki ga lahko spravimo skupaj za naložbe. Če to primerjamo z novim Evropskim skladom za strateške naložbe, lahko vidimo, da gre samo za 5 milijard evrov iz Evropske investicijske banke, potem pa še 5-8 milijard iz Evropskega proračuna iz obzorja 2020 in iz uh, instrumenta za povezovanje Evrope ter Evropskega proračuna. In V izhodišču imamo samo 21 milijard evrov. No, dobro, samo, ne bom rekla samo, kajti to je še vedno ogromno število. Uh, ampak do 350 milijard bomo prišli samo, če bomo imeli multiplikativni učinek uporabljen z osnovo 21 milijard evrov. Se pravi, potencial tega novega instrumenta, ki ga je predstavil Juncker, ni tako velik, kot pa je potencial kohezijske politike. Vseeno pa obstaja tudi nekaj podrobnosti. Tako Juncker je v načrt, kot tudi kohezijska politika predvidevata, da za uspešne naložbe, za uspešno spodbujanje gospodarske rasti potrebujemo strukturne reforme in zelo dobro pripravljene načrte ki bodo temeljili na strukturnih projektih. In gospod Juncker je to omenil v svoji predstavitvi novega načrta in mislim, da moramo tudi mi o tem še bolj razpravljati, tako da bo kohezijska politika bolj učinkovita. Hvala. Hvala, gospod Olbricht, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kolegom lahko obljubim in povem, da smo med nami tudi takšni, ki smo želeli v marksističnem sistemu in vemo, kako deluje. Poznamo njegove posebnosti in lahko, če želite, tudi predstavimo razlike med eh, preteklostjo in sedanjostjo. Poročila so zelo zanimiva, kajti v trenutku, ko je šlo za predstavitev nove strukture, je to bilo že peto poročilo, ki predlaga novo strukturo. Potem je tu še poročilo o napredku, ki omenja samo razvoj politike. Potem pa sliši to sporočilo, ki smo ga dobili v izjemno tren zanimivem trenutku. Saj v njem povzemamo učinke politik. In del tega poročila omenja celo novo politiko, ki je bila predstavljena. Torej ne gre samo za predlog politike, ampak tudi za razlago novega okvira Eh, za prihodnih šest let. Še posebej, če to povežemo z strategijo Evropa 2020, kar je Tamaš Dojč v svojem dokumentu izjemno jasno nakazal. To je zelo zanimiv dokument, kaj ti omogoča nam, da pogledamo, kakšni so rezultati dela v preteklih letih. Obdobje med 2007 in 2013 še ni uh, dokončano. Bo, kmalo. Potem sledi pa še nova situacija, nov kontekst. Nov kontekst je zelo zanimiv. Ogromno zamudi imamo. Potem je tu še nov Junckerjev predlog, recimo mu nov investicijski sklad. Potem pa še elementi kohezije in povezava s kohezijo, kar smo že slišali, kar je zanimivo, ampak kakšen je odnos med kohezijo in novim načrtom. Potem pa sledijo še čisto novi elementi. In kolegu Vandeminimiku bi povedal, da je prišlo do napake v dokumentu komisije, do nesporazuma. Ni minimalne ravni za mesta. To je besedilo, ki je v uredbi posem drugačno. V uredbi ni nobenih ovir, nobenih minimumov, nobenih maksimumov za mesta. To je vse, to je odprto. Pet odstotkov predstavljajo sredstva, ki bodo specifično dodeljena pilotnemu projektu. Integrated investment, integrirane naložbe je naziv tega eh, pilotnega projekta. In to je minimum, ki ga bo ta pilotni projekt dobil. To ni minimum za mesta, za pilotni projekt. Ampak nažalost so nekatere države članice stvar razumele tako kot vi. Torej, mestom lahko damo 5 odstotkov. Ne, to je nesporazum. Gre za 5 odstotkov, ki so minimum za integrirane naložbe. Zaradi vsega tega so stvari tako zapletene. To sem želel povedati, kajti nažalost. bi morali komisijo zdaj, glede na poročilo kolega, vprašati, kaj je z operativnim načrtom, kaj je s programi, kaj, so, kaj je z rezultati, ki jih opisujete v poročilu. Hvala. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Hvala za ta vaš komentar. Zdaj pa gospod Kavej Šambon. Merci, madame. Hvala, gospa predsednica. Zelo kratek bom. Saj bom se držal za misli, ki jo je izrekel poročevalec, namreč, da gre za prvi pristop k temu predmetu. Sam sem tu zelo zainteresiran in eh, čestitam poročevalcu za vse, kar je doslej opravil. Samo ena ideja, Veliko sem se naučil od svojih kolegov o kvantifikaciji, o tehničnih eh, vidikih, o petih odstotkih in tako naprej in tako naprej. Torej, kar nekaj zanimivih zadev smo slišali in to bomo zagotovo še eh, optimizirali v naših razpravah v prihodnje. Ampak, zelo zanimiv izraz sem pa slišal eh, strani gospoda Dojča, namreč rekel je, moj prvi cilj je, učinkovitost. Biti učinkovit pri regionalni, politiki, eh, pri regionalni kohezijski politiki. Zakaj to pravim? Ker nekaj besed je bilo izrečenih, ki mi vzbujajo nekaj strahu. Namreč, eh, kako je s tem, kako si zamišljamo svoje, del, svoje delo? To je seveda moje mnenje. Slišal sem dvakrat, najmanj dvakrat, besedo centralizacija ali recentralizacija. Ne vem, kako je s temi zadevami. Čisto vseeno mi je, kakšen je najboljši sistem razdeljevanja. Eh, ampak tu ne smemo pozabiti na prebivalce, tudi prek regij želimo, da so prebivalci torej povezani, da tu resnično obstaja neka kohezija. Ampak tisto, kar pa bo problematično, je, če bomo imeli bolj povezane prebivalce, torej to si želimo. Gospod Dojč je lepo povedal, da je treba iti k izvirnim vprašanjem, če želi ta parlament res iti po tej poti, da bomo spet govorili o recentralizaciji, necentralizaciji in tako naprej, torej o zadevah, ki po mojem mnenju nimajo tako veliko opraviti z blaginjo naših prebivalcev, ampak bolj z prerazdelitvijo moči, potem pa bomo zelo naredili zelo slabo uslugo našim eh, državljanom. In tu bi vas pozval, da se osredotočimo na kohezivnost eh, eh, evropskih državljanov preko naših politik, ne pa da se pogovarjamo o drugih zadevah. Hvala. Res je, bomo nadaljevali s tem tudi danes. Kajte imeli bomo informacijski sestanek s komisijo, kjer nam bodo kolegi z komisije podali informacije o novi kohezijski politiki in o spremembah v tej politiki. Spremembah v primerjavi z preteklimi leti. Gospod Von. Najlepša hvala, predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu za poročilo in vas hkrati želim opomniti na izvorni namen kohezijske politike. To je, da se pri skušajo tudi tiste regije, ki so nekoliko slabše razvite, um, razviti do te mere, da bodo primerljive z bogatejšimi regijami v Evropski uniji. Ampak to nam ne uspeva posod. Vse v moji regiji, prihajam, iz kateri prihajam, uh, stvari niso tako rožnate. Sicer imamo na voljo dovolj skladov, dovolj sredstev, ampak um, jih ne izkoriščamo. Kolege, želim opomniti, da včasih prihaja tudi do izrabe sredstev strani netoplačnic, regij, ki so netoplačnice, držav, ki so netoplačnice, ki potem izvajajo projekte, za katere so same namenile sredstva, ta denar pa potem ne pride do revnejših regij, do revnejših področij. To me kar precej skrbi. To je nekaj, kar bi moral razkriti tako naš odbor, kot tudi širši parlament, naprimer, Potem imamo tu še zamude pri izvajanju plačil za strukturne projekte in vse to privede do velikih težav. Govorimo o politikah, seveda, ampak treba je govoriti tudi o časovnici izvajanja programov. To je zelo pomembno. In posledično se mi zdi zelo zaskrbljujoče, da smo potrdili zaenkrat samo 10 odstotkov operativnih programov. To bo povzročilo velike zamude v državah članicah, v regijah in tudi pri posameznih projektih, kajti sredstev ne bo pravi čas. Uh, Mislim, da imamo kot odbor tu obveznost, da izvajamo pritisk na komisijo, na države članice, na regije, da se operativni programi kar se da hitro dorečejo, da se lahko kar se da hitro tudi denaž, eh, nakaže denar. Mislim pa, da bomo tudi v prihodnje skušati pripraviti politike, postopke, ki nam bodo omogočile, da se operativni programi sprejmejo prej, hitro ponavadi prihaja do ogromnih zamud, zaradi katerih so težave v praksi še večje. To je nekaj, kar moramo v prihodnosti razrešiti. Hvala. Hvala. Gospod Van Nistelrooy, želeli ste besedo, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mislim, da je trenutni predlog kar dobra osnova za razpravo. In upam, da nam bo v prihodnih šestih mesecih uspelo to delo dokončati in o njem tudi glasovati na plenarnem zasedanju. To bo odlična možnost, s katero lahko vidimo, kaj se bo storilo v prihodnosti na področju kohezijske politike. Eno obdobje se je zdaj končalo, začeli smo novo. Smo v pomembnih časih in ukvarjamo se s pomembnim vprašanjem. Zato se želim tudi zahvaliti vsem, ne nazadnje Tamašu, za njegovo delo, njegov dokument, kajti kot rečeno, to je dobra osnova za nadaljevanje. Bi pa vseeno dodal še nekaj naslednjih zadev. Mi smo skušali predvsem spodbujati sinergijo med posameznimi skladi. Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in tako naprej. To so skladi, ki se morajo povezati s kohezijskim skladom. Treba je se posvetiti vsem trem skladom. In hkrati moramo ustvariti močnejše povezave med vsemi tremi. Mm, obstajajo vprašanja, na katere lahko odgovorimo s temi skladi, naprimer izboljšanje zaposlovanja, izobraževanja, tako na lokalni, regionalni, kot tudi nacionalni ravni. morali pa bi se tudi pogledati, kako lahko spodbudimo rast v določenih gospodarskih sektorjih, kako lahko izboljšamo energetsko učinkovitost, kako lahko izboljšamo energetsko mm, učinkovitost zgradb, naprimer, kako lahko skladi, eh, skladi in pa sredstvi, ki so nam na voljo, eh, ustvarimo nova delovna mesta in tako naprej. Torej, treba je pogledati, kje so sinergije med skladi in kje lahko kaj dopolnimo. Nova, nove pogodbe o partnerstvu v okviru operativnih načrtov so del rešitve, kajti skladov ne moremo obravnavati kot nekaj ločenega, nekaj posameznega. Treba si ogledati, kje obstajajo prekrivanja in potem to izkoristiti. Naprimer, ko gre za uredbo o Evropskem socialnem skladu. Vse to je izjemno pomembno in izjemno zanimivo. In naše delo je, da pomagamo ljudem. To je treba storiti. ne moremo se samo osredotočiti na težave mladih zdaj, ampak na težave mladih v prihodnosti, tistih, ki še nimajo služb, pa jih bodo želeli. Prav tako imam vprašanje glede na skrižne skladnosti, glede komplementarnosti z skladom za naprimer, regionalni razvoj. Omenil sem vse tri sklade, ki sodijo v to uredbo oziroma podokrili te uredbe. Morda pa bi lahko tukaj uporabili tudi druge sklade, naprimer sklad za pomorstvo in ribištvo. Kajti obaljne regije bi lahko dobile sredstva tako iz tega sklada, kot tudi iz sklada za regionalni razvoj. In mislim, da bi morali govoriti še o nečem. Kajti do zdaj smo govorili samo o določenih področjih, ki sodijo v uredbo. Zdaj pa smo začeli obravnavati posebno novo politiko, ki je bila v tekom razprave izpostavljena. Potem je tu še obzorje 2020. Govorimo o tem, da se vedno večji podarek daje raziskavam in razvoju ter inovacijam. Poglejmo si izdatke. 23 odstotkov sredstev sklada za regionalni razvoj je namenjenih um, razvoju in raziskavam. In posledično bi bilo zanimivo slišati, kakšne so praktične, kakšni so praktični učinki tega početja. To lahko preberemo potem tudi z dvema glavnima viroma financiranja na nacionalni ravni. ljudje v številnih primerih skušajo priti do evropskih sredstev in to moramo preverjati med seboj. Potem umestni pregled. Vsi smo pričakovali, da bo ta pregled pokazal, da je treba storiti še več, da je treba pripraviti nove predloge. Juncker jih je predstavil, ampak Ne vem, ali je to dovolj. Čutimo por, pritisk, da se tudi naše delo na tem poročilu pospeši. Eden od predhodnikov je omenil nekaj, kar želim povedati tudi jaz. Zdaj imamo nov sistem. Nov sistem, ki temelji na merilih um, učinkovitosti. In če učinkovitost, ki smo si jo zastavili, ne bo dosežena, potem tudi plačila ne bodo stekla. To je ta nov pristop. Zdaj imamo podpredsednika komisije, ki je pristojen za boljšo zakonodajo, gospoda Timmermansa. In mislim, da bi zdaj res morali začeti s tem delom, torej kako izboljšati zakonodajo. Trenutno bomo, torej trenutno želimo dokončati delo na tej uredbi. In vedno moramo biti pozorni do kakovosti našega dela. Vedno se je treba preverjati, najti mora biti na prekrivanja in tudi izkaziti zaupanje vse partnerje. Nekdo, ki začne z nekim projektom, bo tudi pričakoval sredstva. Ampak potem pride do nekih preverjanj, kjer se gotovijo nepravilnosti in denar ne steče, kar je lahko včasih tudi velika težava. Strinjam se tudi s tem, kar je gospod Dojč povedal v uvodu. Tudi jaz polagam velike upanje v ta faktor multiplikativnosti. Morda bi lahko prišlo do faktorja 50, česar pa sam s svojimi sredstvi ne morem doseči, moram se opreti na druge. Govorimo o stopnjah eh, subvencij v višini 80 do 90 odstotkov, kjer se nekaj vplača vnaprej, potem se uporabi sofinanciranje, da se poveča eh, vzvod. In sofinanciranje lahko v višini enega odstotka z javnimi sredstvi in pa 2 do 3, 2 do 3 odstotka z zasebnimi sredstvi. Potem so tu še posojila, ampak posojila treba odplačati čez 3, 4, 5 let. To ni nov denar. Denar se investira v gospodarstvo, ampak to so posojila, ki jih bo treba odplačati. Junkerjev načrt je na mizi, ampak ne bo ga moč izvesti brez posojil. To je jasno. Zakaj si tega ne povemo? To je zelo težavno. Nekaj projektov je na mizi, projekti so bili ocenjeni in so dobili pozitivno oceno, ampak dajmo na voljo denar, če ne projektov ne bo. Moje izkušnje z nizozemske mi pravijo, da lahko dosežemo stopnjo 4 do 5. Se pravi, vsak evro, ki ga naložimo, se lahko mm, povrne oziroma mm, poveča s faktorjem 4 ali 5. Predvsej dvomo imam. Hvala. Hvala, zadnji govornik, gospod Bolčak. Hvala, predsednica. Ja, musim reči, že greš, da bi bil citovan Václav Klo. Reči moram da to, kar je povedal Edri, gospod Edrič, je eh, citat gospoda Klausa. Vsaj ga ne jemljajo resno niti doma, potem, ko je amnestiral kar nekaj tisoč kriminalcev kot odhajajoči predsednik države. No, ampak kar se tiče poročila gospoda Dojča, mislim, da gre za zelo dobro podlago za nadaljno razpravo. Še posebej o vprašanjih zaposlovanja in povezave z kohezijskimi politikami. Hkrati pa bi podaril naslednje. Dokument govori o pomankljivostih, ki so inherentne v partnerskih sporazumih eh, znotraj operativnih programov. Torej, moje vprašanje bi bilo, kako to komisija vidi, kako to ocenjuje stališča razvoja, z razvojnega stališča. Namreč ali dovolj pozornosti posvečamo metodi kot taki. Hvala. Thank you. Thank you. Hvala lepa. Mislim, da smo prišli do konca razprave eh, v, pri tej izmenjavi mnen. Zdaj pa bi dala besedo spet predstavnikom Evropske komisije kdo bo prvi. Gospod Robjanes, je prav? Izvolite, beseda je vaša. Hvala, predsednica. Hvala gospodu Dojču za njegovo predstavitev. Hvala tudi poročevalcem v senci in drugim članom odbora. Tu ne bom predstavljal glavnih zaključkov poročila, to ni namen tega odbora, to je bilo že predstavljeno, ampak bi želel povdariti nekaj ključnih sporočil, za katera komisija misli, da so res bistvena v tem poročilu. Prvič, res, zmanjšanje razlik se je ustavilo, zmanjševanje razlik se je ustavilo v Evropski uniji zaradi krize, je pa tu treba povdariti, da je učinek krize pravzaprav bil nesimetričen. To vse je posledica velikega učinka krize na specifične regije, na posamezne nekatere regije, na nekatere uh, skupine prebivalstva. Uh, srednje razvite države članice so bile najbolj prizadete. Torej najmanj razvite, pri vel, bolj razvitih pa so se razlike zmanjšale. To je treba podariti. Razlog za to, da je ta Eh, skupina držav bila posebej eh, eh, prizadeta, je zmanjšanje naložb. Ne zato, ker je prišlo do zmanjšanja zmogljivosti izvoza, recimo, ne zato, ker bi prišlo do velikega zmanjšanja porabe, ne. Investicije, naložbe so tiste, ki so, bile ne, ki so nesimetrično vplivale uh, v okviru krize in v nekaterih državah je, so danes naložbe kot pol, več kot pol manjše kot pred krizo. Seveda gre tu predvsem za zasebne naložbe. 85 odstotkov naložb v Evropski uniji je zasebnih naložb in ta, te so upadle in to eh, je glavni razlog za to, o čemer govorimo. In seveda je tukaj izziv za komisijo naslednji kako spet spodbuditi naložbe. To je predpogoj za gospodarsko obnovo, še posebej v teh državah in v celotni Evropski uniji. In nova komisija se zelo osredotoča na to, da je treba obnoviti naložbe, zato da se bo obnovila tudi rast v Evropski uniji. Nekaj idej tukaj je. Recimo, ko se pogovarjamo o zasebnih naložbah, to je uh, sporočilo uh, predsednika Junckerja eh, o tem je govorilo prejšnji teden, namreč imamo v Evropski uniji dovolj prihrankov za to, da spodbudimo gospodarstvo. In ključni element tukaj je, kako te prihranke usmeriti v naložbe. Bistveno je torej, da pridemo do nekih razmer, da bomo imeli tve, manjše tveganje v vseh regijah, še posebej v manj razvitih, zmanjšati tveganje in hkrati, da se najde donosnost. Zato so pomembne okvir, okmiri, pomembni okvirni pogoji za naložbe. In tukaj kohezijska politika lahko odigra oziroma mora odigrati svojo vlogo. Gre za to, da torej oblikujemo ustrezen gospodarski okvir. In mi mislimo, da je to korak naprej v novem programskem obdobju. Namreč ta vidik politike spodbujamo zdaj, da jo pove, povezujemo z ekonomskim upravljanjem v Evropski uniji, da jo povezujemo z ustreznimi eh, pogoji, z, z strukturnimi politikami in tako naprej. Torej, politika ni le. Pri njej ne gre, ne, ne gre le za naložbe, ampak da tudi oblikujemo ustrezno okvire, ustrezno okolje. Drugi element je, ja, so javne naložbe tudi te so se zelo zmanjšale, ampak to zmanjšanje je posebej močno in je posebej vplivalo na manj razvite države. In tu bi rad podaril naslednje. V letnem poročilu, eh, ki ga je predstavila komisija prejšnji teden, je stavek namreč, da, da je kohezijska politika postala najpomembnejša investicijska politika, veliko vlogo pa morajo odigrati tudi države članice. V nekaterih primerjih je fiskalna konsolidacija slabo vplivala oziroma nasprotno vplivala, kot si je želela komisija. Lahko rečemo, da je glavna žrtev fiskalne konsolidacije pravzaprav bile, so bile javne naložbe, ne pa druge vrste uh, uh, izdatkov. To je treba tudi podariti. Kajti, ne smemo pozaviti, da ko govorimo o zmanjšanju razlik, tu ne gre le za odgovornost Evropske unije, ampak tudi za eh, odgovornost držav članic. To je zapisano v pogodbi. To so torej ključne zamisli. Bi pa se odzval še na izjave v zvezi z zamudami pri sprejemanju programov. Komisija se resnično zauzema za to, da čim hitreje sprejme ustrezne programe. Tu pa je treba vedeti, da to ne sme iti na račun kakovosti programov, ki morajo biti dobro zasnovani in ustrezne uredbe. Še enkrat, ne gre le za porabo denarja, gre za to, da denar porabimo čim bolj učinkovito in maksimiramo učinke, torej eh, eh, zmanjšamo učinke krize. In to je eden, ena od bistvenih idej, ki jih moramo potegniti iz učinka krize v Evropski uniji, še posebej pa v manj razvitih regijah. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Hvala, gospod Dojč. Želite še vi kaj dodati? Ker so nam, ker državno, ker so in tiste eh, kolega Kudvorjaš, Kodaš, eh, Sandi, Kanel, ki vse red. Hvala lepa ne gre le za spoštovanje, ampak rad bi se vam zahvalil za vaše res dragocene prispevke. Gospod Van Nistelrooy je omenil tudi dejstvo, da je pomembno, da bomo zdaj lahko šest mesecev skupaj delali, kot je povedala že predsednica v zvezi z časovnico, in da bomo torej imeli veliko priložnosti, da se o teh zadevah pogovarjamo o rečeh, ki sem jih omenil, pa tudi o zadevah, ki so jih omenili moji kolegi. Naj se odzovem na tri zadeve. Prvič, hvala za podporo. Skoraj vsi ste eh, izrazili podporo poročilu in povedali, da se je treba osredotočiti na nekatere zelo resne težave, ki niso le začasne, ampak spodkopavajo kredibilnost celotne kohezijske politike. Zdaj, leta 2014, potem 2015, gre za torej zamude pri plačilih, gre za zamude pri sprejemanju operativnih programov in vse to so reči ki vplivajo na pomembne vidike kohezijske politike. Tu naj podarim naslednje. Treba je razumeti in vedeti, kakšna je povezava med kohezijsko politiko in Junkerjevim načrtom, kot je gospod Olbricht povedal. Tu gre za vprašanje, ki ga bomo morali, morali podrobno proučiti in razjasniti vse zadeve, ki iz njega izhajajo. Poleg tega se strinjam tudi z pripombo, da, ki pravi, ja, po letu 2008 je kriza uh, pre, uh, spodkopala kohezijsko politiko. In sam ne trdim, da uh, kohezijska politika, da nima nikakršnih rezultatov. Ne, Seveda pa številni med nami smo prepričani v moč in potrebo kohezijske politike in jo podpiramo, ampak dejstvo je, da je bila kriza močnejša od kohezijske politike in da je edini način, da gremo naprej, da oblikujemo neke ustrezne konkretne cilje. V naslednjih letih mora biti kohezijska politika eno najpomembnejših, če ne najpomembnejše sredstvo za preseganje krize. Kohezijska politika ni edino orožje, ki ga imamo v rokah v boju proti učinkom krize, je pa trenutno izgublja proti krizi. Zato moramo doseči nekaj več v tem pogledu prihodnje. Eh, hvala tudi za nekaj konkretnih predlogov, kar se tiče recimo podpore majhnih in srednje velikih podjetij ali kar se tiče zmanjšanja upravnega bremena, zato da bomo resnično bolj poudarili tudi mestna območja in večnivojsko upravljanje. Oprostite tistim, ki jih e, morda zdaj le nisem omenil eh, oziroma vaših zamisli, ampak vse te reči je treba vključiti v poročilo, to je jasno. Hkrati pa sem vesel, da slišim, da se vsi strinjate s tem, da mora biti poročilo usmerjeno, ciljno naravnano, zato da pridemo do ustreznega eh, parlamentarnega stališča o šestem poročilu. Oblikovati moramo neko uravnovešeno eh, eh, sklop ciljev in, in izjav za to, da bodo stvari resnično učinkovite. Najlepša hvala za vaše prispevke še enkrat. Do začetka februarja bom dokončal prvi osnutek poročila in takrat bomo nadaljevali s tem delom. Hvala lepa. Thank you. Thank you very... Hvala lepa. To je bila res plodna in dolga razprava in zato in tudi zaradi razpra prejšnje razprave na našem dnevnem redu smo zdaj v zamudi. Zdaj imamo na voljo dve možnosti. Ali sedmo točko dnevnega reda prestavimo na kasneje, namreč razrešnica za leto 2013, splošni proračun EU in da se o tem pogovarjamo popovdan, takoj po glasovanju ali pa uh, sestanek koordinatorjev premaknemo na konec dneva, torej na konec današnjega popovdneva. Kaj pravite? No, no one no one of of those no torej nič od tega vam ni všeč potem pa nadaljujemo uh, okay uh, the next the next naslednja točka na našem dnevnem redu je izmenjava mnen Eh, namreč odbor za zaposlovanje pripravlja poročilo o eh, uredbi o Evropski mreži službe za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljne povezovanje trgov dela. Naš poročevalec za mnenje je gospa Dančila. Torej, prost pretok delavcev je temeljna pravica evropskih državljanov in eden od stebrov notranjega trga in predlagana uredba na podlagi 46. Eh, člena pogodbe je, da se eh, mreža službe za poslovanje eh, naredi bolj učinkovito, in dan, danes bo poročevalka predstavila svoje izhodiščne zamisli, osnutek poročila pa bo predstavljen na januarskem sestanku, glasovali bomo potem februarja. Ali je tako? Tako je. Odbor za zaposlovanje bo o poročilu potem glasoval marca. Tu imamo predstavnike Evropske komisije, gospod Murin in gospod Akers. Gospod Dančila pa ima zdaj besedo. Izvolite. Zdravna prešedenta. V fiekare zipeste 1,1 milijona dečet. Najlepša hvala, gospa predsednica. Več kot milijon evropskih državljanov, ki živijo v državah članicah Evropske unije, se vozi na delo v drugo državo. In več kot 7 milijonov evropejcev je leta 2013 živelo v drugi države članici. 78 odstotkov jih je bilo zaposlenih, 68 odstotkov pa uh, je imelo delovno mesto za nedoločen čas. Vse to so posledice prostega pretoka ljudi v Evropski uniji, torej tega načela. Ljudje lahko delajo, živijo v drugi državi članici brez posebnega dovoljenja. Število tistih, ki živi v drugi državi članici se je od leta 2005 močno povečalo. Med letom 2004-2007 je 3,7 odstotka celotne delovne sile v Evropski uniji izkoristilo to možnost. Zaradi krize pa so se te številke zmanjšale za približno tretjino. Po širitvi Evropske unije je načelo prostega pretoka ljudi pomenilo, da se je bruto domači proizvod v 15 državah članicah močno zvišal. V nekaterih regijah Evropske unije pa se je pokazal manjko kvalificirane delovne sile in posledično se je zvišala tudi brezposelnost. 25 milijonov državljanov od 25 milijonov državljanov imamo 5 milijonov mladih, ki so brez dela. Nova delovna mesta so se predvsem ustvarjala v regijah, ki so imela močno gospodarsko rast, kjer so pomembni sektori, naprimer varovanje okolja, IKT in tako naprej. Evropska mreža služb za zaposlovanje je mreža, ki deluje prostovoljno oziroma ki je brezplačna. 25 uh, eh, jezikov lahko državljani uporabljajo v okviru te mreže in s pomočjo sistema najdejo delovno mesto nekje v Evropski uniji, kjer bi njihova uh, izobrazba in njihovo znanje prišlo prav. To je spletna stran, ki jo vsak mesec obišče 4 milijone ljudi. In prek spletne strani se ustvarja stik med iskalci zaposlitve in delo, potencijalnimi delodajalci. Torej, stikov je ogromno, organizira se tudi neverjetno število dogodkov po celotni Evropski uniji. Uh, Komisija pri tem omenja mrežo EURES in si želi, da se v njo vključi še več partnerjev, ki bi ponujali storitve mobilnosti. Prav tako si komisija želi, da se spodbudi sodelovanje med javnimi in pa zasebnimi agencijami za delo, kajti s tem bi lahko zasedli še večje število nezasedenih delovnih mest. 30 do 40 odstotkov prostih delovnih mest se trenutno um, zapolni na ta način. S tem mladi postajajo še bolj mobilni, kajti Evropska mreža, o kateri govorimo, nudi številne različne možnosti, tudi številna različna delovna mesta. In na evropski ravni se zavedanje o tem mreži krepi. Komisija pa nam ni povedala, kako bi lahko tudi nekateri drugi deležniki sodelovali s to mrežo, kakšna je naprimer vloga socialnih partnerjev, kakšna so merila za izbor in tako naprej. To so stvari, ki zaenkrat še niso dovolj jasno opredeljene. Prav tako si ne želimo neravnovesi zaradi čezmejnega dela, čezmejnega iskanja dela v določenih državah članicah. Treba je poroditi informacije, kako najti službo v drugi državi. Tu gre za javne storitve. Se pravi, da se ljudi zaposli, da se jim omogoči iskanje zaposlitve. To pa ni pomembno samo za mlade, ampak tudi za starejše, tiste, ki so morda stari nad 40, nad 50, da se jim pomaga osvojiti nove veščine, da lahko uporabljajo nove komunikacijske tehnologije in da si s tem pomagajo pri iskanju službe. Pomembno je, da s pomočjo ministrstv v državah članicah skušamo odpraviti ovire za tiste, ki si želijo najti zaposlitev v drugi državi članici. Predvsej ljudi se kar obotavlja, preden se odloči za takšen korak, kajti na voljo nimajo dovolj informacij. Nimajo informacij o sistemih socialnega zavarovanja, o davčnih sistemih in o vseh drugih obveznostih, jih, s katerimi se bodo soočili v tej novi državi članici. Hvala. And, uh,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 V osnutku uredbe piše, da je nizka stopnja mobilnosti iskalcev zaposlitve kriva za to, da se da pač se zaposti, iskalci zaposlitve ne odločajo za odhod v tujino. Poleg tega je tu pomembno tudi neznanje jezika, nepoznavanje pogojev in tako naprej. Seveda je treba med seboj uskladiti um, tako popraševanje kot tudi ponudbo, kajti na ta način bi lahko morda zvišali stopno zaposlenih, ki delajo v drugi državi članici. Po eni strani, kot rečeno, se soočamo z visoko brezposelnostjo in po drugi opažamo, da mladi skušajo na vsak način priti do zaposlitve. Uredba se mi zdi kakovostna, saj omenja predvsej predlogov, kako izboljšati, kako razširiti delovanje te mreže in kako v bistvu še izboljšati mobilnost. Treba pa zagotoviti, da lahko pri tem sodelujejo tudi druge institucije, ne samo tiste iz javnega sektorja. Predvsem gre za sodelovanje partnerjev združenih v mreži EURES in pa tudi za vedno bolj okrepljeno sodelovanje v eh, obmejnih regijah. Vse to se na horizontalni način omenja v uredbi, ampak zdi se mi, da bi morali biti tukaj še bolj poglobljeni. Hvala. Hvala lepa, gospod Tomašič, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedavajoč. Hvala, gospa predsednica. V svojem načrtu je komisija se zavezala, da bo reformirala mrežo EURES, zato da bi izboljšala eh, delovanje skladno z Evropsko strategijo za zaposlovanje. Države članice so zdaj pred velikimi izzivi zaradi krize in seveda razvite evropske države, velika mesta sveta privlačijo talent eh, in s tem prispevajo k razvoju svojih držav. Odhod številnih kompetentnih, sposobnih posameznikov iz teh držav pa negativno vpliva na kontekst pridobivanja novega znanja. Beg možganov je nekaj, s čimer se vse države članice soočajo in so se soočale, ponekod je resnično dosegel velike, velik obseg. Prav tako je problematična nizka stopnja zaposlenosti, staranje delovne sile in vedno večja konkurenčnost, zato morajo države članice resnično izkoristiti vse potencijale svojega, eh, svojih delavcev. Zato potrebujemo modernizirano politiko zaposlovanja in druge politike, hkrati je treba oblikovati ustrezne razmere za eh, usposabljanje delavcev za izboljšanje delovnih mest, eh, boriti se je treba proti strukturi nezaposlenosti, aktivno integrirati ljudi in seveda ustvariti ustrezne delovne razmere. Zato pozivam države članice, da preverijo, kako je z možnostmi najboljših praks iz drugih držav članic lastnih, na lastnih trgih in da se osredotočijo na tiste ukrepe, ki so resnično potrebni za boj proti nezaposlenosti. Treba se zavedati, da si naši talentirani ljudje želijo ostati tam, kjer živijo, zato da bi resnično lahko prispevali k gospodarskemu razvoju. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Yes, ja, dovolite, da nekaj povem v imenu skupine Alde, še posebej v imenu gospoda Rena, kajti on je na seznamu, kolikor vem. Čim bolje moramo uporabiti sredstva, ki jih imamo na voljo za uravnoteženje eh, zadev na evropski ravni in tu moramo zagotovo eh, izboljšati ponudbo delovnih mest. Zato je treba okrepiti mrežo, ki, kot vidimo, ne deluje najbolje v tem trenutku. To moramo storiti, recimo, upoštevano tukaj, kako je z izmenjavo podatkov med državami članicami. Ta bi morala biti boljša, poleg tega bi morala biti na voljo ljudem, ki si želijo sprejeti neke odločitve. Hkrati pa je treba zagotoviti, da eh, sistem ne bo omejeval pravic zaposlenih. Torej, izboljšati moramo integracijo, hkrati pa morajo države članice še vedno imeti možnost, da uporabljajo svoje že obstoječe sisteme na tem področju. mislimo, da gre predlog v pravo smer, vendar pa bo še potreboval nekaj podrobnejših opredelitev in eh, manj možnosti za različne in razlikujoče se interpretacije. Hvala lepa, gospa Vana, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsedujoča, bom kratka, ker časa ni veliko zeleni. Podpiramo EURES kot pomembno platformo za mobilnost. Eh, iskalcev zaposlitev, še posebej med mladimi, pa tudi platformo za, iz, za mm, delodajalce, ki iščejo delovno silo. V teh časih je treba najti neko mm, dodatno spodbudo za vse. In mislim, da je treba jasno omeniti tudi trajnostno zaposlovanje, trajnostna delovna mesta. Morda bi se lahko predvsem osredotočili na mm, možnosti, ki nam jih omogoča tudi Evropski socialni sklad, In tako kot so dejali moji predhodniki in predhodnice, želim povedati, da mobilnost ni vse mogočno orožje proti brezposobnosti. Potrebujemo tudi druge strategije. Ampak mobilnost je zgolj del. S tem pa ne bomo znižali brezposobnosti v celoti. Treba zagotoviti tudi dobro ponudbo del. Vsak mora imeti na voljo dostop do delovnih mest in mora pač um, delo dobiti pod konkretnimi pogoji. Nobenih diskriminacij ne sme biti tudi za invalide. Zdi pa se nam tudi dobro, če bi sem vključili terciarni sektor. Poročevalka je dejala, da je treba vključiti v delo socialni sektor, prudnike socialnih storitev in tako naprej. Tako da terciarni sektor in nevladne organizacije bi morali to sodelovati. Hvala. Thank you, Mr. Etheridge. Hvala, gospod Etheridge. Izvolite. Thank you. Hvala lepa. Vsi imajo, pravic, vsi imajo pravico, seveda, da odidejo za delom nekam drugam. To je absolutna pravica, to moramo ohraniti v svobodnem svetu. Bistveno je, da se neke izkušnje in veščine lahko selijo, kar pa ni prav, je, da smo preveč odprti, kajti potem prihaja do tega, kar se dogaja pri nas v Združenem kraljestvu, ker imamo izjemno rast nezaposlenih med mladimi. In tu so seveda težave z usposobljenostjo. Tu namreč imamo več kot milijon nezaposlenih mladih v, v Združenem kraljestvu in zato je bistveno, da razmišljamo o teh zadevah in kot je že bilo povedano, treba je ohraniti, da ljudje ostanejo tam, kjer so z svojim znanjem in pomagajo razvoju. To je bistveno bolje, kot da gredo eh, nekam drugam, kjer potem strežejo eh, in torej ne delajo na področju, za katerega so bili usposobljeni. Zato moramo te sposobnosti, kapacitete izboljšati. In povem vam, da bi bili v Združenem kraljestvu včasih nekateri prav presenečeni, da se sploh pogovarjamo o teh zadevah, ki so samo umevne. Hvala. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, predsednica Francija. Eh, ima več kot deset odstotkov eh, nezaposlenih eh, mladih in tako naprej. Potem pa imamo na voljo tudi nekatere direktive, ki omogočajo zaposlenim, da se selijo. Recimo francoski šef, ki zaposli Romuna, Eh, eh, mu bo lahko ponudil boljše pogoje oziroma bo eh, imel manj obveznosti, kot če zaposli francoza, kar, kar se nam zdi škandalozno. Na ta način se bo nezaposlenost še povečevala tudi v državah, kot je Francija. Tu moramo poslušati zaposlene, eh, eh, menedžerje in tako naprej, kajti moramo okrepiti v resnično to mrežo. Ta mreža sicer omogoča lažje prehajanje delavcem, vendar se nam zdi, da je to eh, danes omogočeno samo v eni smeri eh, in da omogoča to, da bodo v zahodnih državah eh, vedno bolj na čelu z Francijo vedno bolj zaposlovali delavce, za, eh, so, katerih stroški so nizki. Torej, to so uporabniki mreže Eures. Ta bi morala pa v resnici omogočati zaposlovanje vsem, tukaj pa dejansko dajemo prednost eh, velikim multinacionalkam, ki bodo še lažje zaposlovale delavce po, z, po nizkih stroških, kar pomeni, da na ta način dejansko organiziramo eh, plačni dumping v državah članicah. Za nas je to resnično škandalozna politika. Hvala lepa. Mislim, da ni drugih zahtev za besedo. Ker gre za prvo izmenjavo mnen, in pravzaprav nimamo še besedila uh, direktiv oziroma uh, uredbe, bi morda prosili, komis, z, z, da uh, komisija pripravi mnenje naslednjič, ko bo že imela osnutek. Ali je to v redu? Da, strinjajo se, strinjate se, hvala. Gospod Dančita, bi želeli še bi kaj dodati? Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom in kolegicam za njihove predloge. Pripričan sem, da bomo s tem poročilom nakazali jasno smer v zvezi z mobilnostjo državljanov Evropske unije. Nekateri so dejali, da jih prosti pretok ljudi skrbi, ampak to je eno od temeljnih načel v Evropski uniji. In zato moramo to načelo kot evropski poslanci podpreti. Poleg tega želim povedati, da je prost pretok ljudi in pa mobilnost delojemalcev dejavnik, ki lahko spodbudi gospodarsko rast v določenih državah članicah. Zato torej spodbujamo mobilnost in spodbujamo rast. Hvala. Sorry. Sorry. Naslednja točka na našem dnevnem redu je razrešnica za leto 2013, splošni proračun Evropske unije, Evropska komisija. Odbor za proračunski nadzor trenutno pripravlja svoje poročilo v zvezi z razrešnico eh, za izvajanje torej, proračuna 2013. Predsednica je bila imenovana kot poročevalka za to poročilo časovnica je zelo tesna, svoje mnenje moramo eh, predati do 10. februarja 2015. In eh, zdaj bom razložila, kaj eh, bom predlagala v svojem osnutku. Predlagam, nekaj, torej predlagam da se predlogi sprememb pošljete do 11. decembra opoldan potem pa bi januarja glasovali o tem in eh, bomo na ta način v okviru rokov proračunskega odbora za proračun. Gospod Somosov iz komisije, iz DJ Regio je tukaj in eh, kot poročevalka pa naj najprej povem nekaj besed o osnutku mnenja, ki ste ga dobili v prevodih vseh, v vseh prevodih. Lahko. Tu smo pri pomembnem koraku eh, glede izvajanja kohezijske politike in naš odbor je ob razmisleku o glavnih dosežkih izvajanja letnega poročila za politiko prišel do tega, da eh, tu smo upoštevali, da gre za večletne zadeve. ko govorimo o letnih poročilih koordinatorjev, je, so tu še nekateri povezani dokumenti in tu bi vas opozorila na uh, ustrezno osnutek poročila za uh, izvajanje torej proračuna 2013. Tu naj povdarim, da leta 2013 je bila kohezijska politika podobno kot v prejšnjih letih predmet obravnave računskega sodišča. Namreč ugotovili so, da je tu veliko napak. 57 odstotkov uh, uh, zahtevkov je bilo uh, podvrženo napakam, v prejšnjih letih pa je bilo poprečje 48 odstotkov. Stopnja napake je znašala 6,9 odstotkov, kar pomeni veliko uh, uh, rast, torej uh, glede na 2012, ko je bila 6,8. Tu ni velikih na, uh, sprememb, torej kar se v primerjavi s prejšnjimi leti. Veliko je napak torej v zvezi z upravičenostjo, tu je bilo jih največ, in sodišče je prav tako ugotovilo, da le 37 odstotkov eh, plačil je bilo plačanih končnim uporabnikom, končnim upravičencem do, leta 2000, do konca leta 2012. Kot pa komisija pravi, to pomeni nekoliko nekaj povišanja glede na številke iz prejšnjih let. Jasno je, da tu potrebujemo izboljšave sistema, zato je bistveno, da ocenimo, kakšen napredek je bil narejen pri financiranju in izvajanju finančnih inštrumentov, ter da se izboljšajo absorpcijske stopne. Parlamentu je treba o tem tudi poročati. Tu naj podarim še nekaj. V primerjavi z 2012 eh, je računsko sodišče ugotovilo, da je prišlo do nekaterih zahtevkov za dodatne informacije in eh, bile so izpeljane še, nekatere, še nekateri ukrepi eh, pri državah članicah, kar se tiče tudi potem, kar je imelo za posledico eh, ustavitev plačil. Tu je torej računsko sodišče v svoji nadzorni Eh, eh, vlogi želelo priti do zmanjšanja tveganj na tem področju. Ko prihaja do prekinitve plačil, se želi tukaj doseči ustrezno sistematično obravnavanje eh, težav, v vsakem primeru pa, na drugi strani, ti, te zadeve tudi ovirajo tekoč, tekoč potek projektov in izvajanje, doseganje ciljev. Ko govorimo o prekinitvah oziroma v, eh, eh, eh, torej o umiku plačil, je to resnično zadnji ukrep, potem ko so vse druge opcije uporabljene. Kaj ti prekinitev plačil lahko res ima velike učinke za nekatere regije, hude učinke, Eh, ki so že tako ali tako žrtev krize in eh, so sicer, si sicer z, z, eh, res prizadevajo za doseganje kohezijskih ciljev. Tu treba zagotoviti ustrezno informiranje, usposabljanje upraviteljev, prepoznavanje tveganj in še posebej Eh, zagotoviti skladnost z izvajanjem pri, eh, pravil pri javnem naročanju, ravno zaradi tega, da bomo ustrezno eh, uredili to področje. 80 odstotkov sredstev v deljenem upravljanju ravne držav članic je, torej ugotovili smo, da ena tretjina transakcij takih, da bi napake lahko preprečili na nacionalni ravni. Še preden bi se, se prijavijo potem izdatki komisiji. Na voljo je tudi dovolj informacij za te napake, da se odpravijo. Zato je treba izboljšati upravne zmogljivosti eh, eh, in tu je seveda nadzor bistven za to, da zagotovimo konsistentnost in učinkovito porabo ter seveda metodologiji nadzora strani komisije oziroma sodišča. Prav tako pozdravljamo izboljšane postopke, ki so jih zagotovile države članice in ko govorimo o novem programskem obdobju, so tu nekateri dodatni novi ukrepi, ravno zato, da bi prišli do zmanjšanja števila oziroma odstotka napak. Te zadeve morajo države članice ustrezno uporabiti v kontekstu svojih odgovornosti, seveda skladno z načeli deljenega upravljanja. Tako za države članice kot za komisijo je pomembno, da imajo ustrezne merljive ciljne ukrepe za to, da bodo ta področja urejena, tako kar se tiče usposabljanja in drugih zadev, ter da se tudi vzpostavijo ustrezne scheme, z, eh, kar se tiče usposobljenosti eh, ljudi. Poročilo komisije je seveda eh, rezultat ustreznega inputa vseh deležnikov, Vse skupaj pa poteka v sodelovanju z ustreznimi službami komisije. Torej, toliko čisto na kratko moja predstavitev mnenja, ki ga že imate pred sabo. Mislim, da je, torej, glede na to, da je število besed eh, omejeno, zaradi tega nismo mogli vključiti številnih predlogov, ki so prišli eh, z vaše strani danes tudi skozi razpravo. Hvaležna vam bom, kaj menite torej o tem, kakšni so vaši predlogi sprememb. Mr. Albrecht, you have the floor. Gospod Albrecht, beseda je vaša. Shadow, this, this. Sam sem poročevalec v senci, zelo kratek bom. Tukaj obstaja način izražanja mnenja različnih odborov. Odbor za proračun je vedno zelo negativen, ko pravi, da so napake in tako dalje. Naš odbor je običajno pozitiven in pravi, da skušamo, mm, ne skušamo spremeniti realnosti, ampak skušamo najti dobre strani kohezijske politike in da je raven mm, napak. Eh, da se niža in tako dalje. In v predlogih sprememb bi predlagal, da, da to obarvamo tako v smislu predlogov odbora eh, za regionalni razvoj. Nimam drugih komentarjev. Hvala. Najlepša hvala, gospod Von. Uh, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To je zelo aktualna tema. Naslednji teden bom uh, z komisarjem razpravljal o tej razpravi in to bo zagotovo drugačne vzdušje kot tukaj. Odbor za proračun um, tam sedijo ljudje, ki mm, z veseljem mm, iščejo težave. Kar pa zadeva vaše mnenje, smo kar zadovoljni, vendar pa bi želel povedati naslednje. Prva točka je, treba je povdariti, da obstaja velika sprememba med napakami in goljufijo. Tukaj govorimo o napakah, ne o goljufiji. In, uh, v svojem poročilu ste govorili o politiki javnega naročanja, o administrativnih vprašanjih, ki niso ljudje, ki niso pravilno izpolnili eh, obrazcev in tako dalje. Mislim, da, tukaj, da je to lahko razumljivo. Tukaj ne govorimo o goljufiji. Eh, goljufij je zelo malo, ni cela dva odstotka proračuna EU in verjetno eh, smo lahko zadovoljni s, tako, eh, s takim odstotkom. 6,8 odstotkov napak to je še vedno preveč in treba je najti način, kako bi to izboljšali. Po mojem mnenju je ključnega pomena tukaj poenostavitev. Veliko napak eh, in da veliko napak je prišlo zaradi sistemov in zaradi kompleksnosti tega sistema, nad čemer se upravičenci pripo, pripo, eh, pritožujejo. In Popdariti moramo tudi, kolikor moremo vlogo držav članic. Države članice so odgovorne za 80 odstotkov um, sredstev EU, ki se porabijo in veliko napak bi morale že Eh, torej popraviti države članice, preden pride to v komisijo. In torej treba to odgovornost eh, preložiti na države članice. In mi moramo prepoznati, kateri so skupni problemi, skupna vprašanja in pomagati moramo državam članicam pri popravljanjih te težav, zlasti državam članicam, ki imajo največ problemov. Vsako leto vidimo eh, pet ali šest držav članic, ki so odgovorne za večino napak. In pomagati bi jim morali, bi jim morali in njihovim eh, zgomljivosti morali bi jim nuditi eh, primere dobrih praks od drugot in morali bi pomagati popraviti napak korake in tudi uh, vod, kako vod, pomagati voditi postopke in tako dalje. Vse to bi morali početi zaradi tega, ker so države članice odgovorne za popravo napak. In potem še uspešnost. Veliko govorimo o tem, če se denar pravilno porabi. Pogosto pa ne govorimo, če se ta denar tudi učinkovito porabi. In mislim, da odbor za uh, proračun in tudi ta odbor bi moral več pozornosti posvetiti temu. Treba se je uh, eh, pripričati, če je ta denar ne samo pravilno uporabljen, ampak tudi učinkovito in če ima vpliv na življenje držav in regij. In zagotovo uh, tukaj potrebujemo nekaj predlogov sprememb, ne preveč, kajti nasplošno smo zadovoljni z vsebino vašega predloga. Hvala. Najlepša hvala. Ne vidim gospoda Nikolsona, gospod Ruer, bi vi morda želeli spregovoriti? Zelo kratek bom, da se odzovem na nekaj komentarjev, ki jih je podal Derek. Če pogledamo uspešnost, mislim, da je to zelo dragoceno in gledamo vedno, če se ta denar porabi pravilno. In tukaj gledamo, recimo, če smo pravilno izpolnili izvorce, ne, e, e, obrazce, ne pa kakšen je učinek. In s tem se torej strinjam, želel bi povedati, da smo v naši skupini mnenja, da je treba potegniti ločnico med tem, če želimo delati učinkovito znotraj proračunskega procesa in ga analizirati, pa tudi imeti razpravo o tem proračunu, o prenosih eh, iz držav, ki so neto plačnice in torej plačujejo, potem se jim nazaj to plačuje in to ni ravno najboljša uporaba denarja. In potem. Um, Eh, še drugi vidiki, o katerih razpravljamo v odboru za proračun. In tukaj se navizujem na Dereka, ter se vam zahvaljujem za vaše poročilo. Thank you, thank you very... Najlepša hvala. Slerik. Slerik. Hey. Ah, I'm sorry. I'm sorry. Oprostite. Razumem. Zelo težko je izgovoriti moje ime. Nadaljeval bom v hrvaščini. Zahvaljujem se vam, spoštovana gospa predsednica. Na začetku bom povdaril, da transparentna uporaba denarja mora biti ena izmed glavnih značilnosti, ki nas vodi pri porabi denarja. Kohezijska politika se pogosto kritizira v javnosti in pogosto pozabljamo, da način uporabe sredstev in koliko sredstev se porabi, vse to vpliva na kohezijsko politiko. Zato bi želel povdariti naslednje. Pomembno je omeniti um, izobraževanje uporabnikov sredstev, to so preliminarni ukrepi in potem bomo pogledali, koliko to vpliva na življenje v naših regijah in eh, mestih. Obstajajo seveda napake tudi v javnih naročilih in včasih nacionalna zakonodaja ni usklajena z merili v Evropski uniji. Uh, uh, obstajajo ukrepi, ki jih države članice ne uporabljajo dovolj in vse bi morali uporabljati za to, da bomo učinkovito upravljali naša sredstva. Pogosto so napake tudi v zakonodaje države članice in široko tolmačijo zakonodajo in to uh, vodi tudi v napačno porabo uh, evropskih sredstev. Javna naročila so specifičen problem ki pogosto ne gre z roko v roko s programi EU. Potem imamo um, državno pomoč eh, pri evropskih projektih in tukaj bi želeli, da bi komisija uh, bolje nadzirala to zadevo, zato da bi dobili boljše rezultate, da bi dosegli boljše rezultate in naš odbor bi moral pozivati k izboljšanju administrativnih in finančnih eh, zmogljivosti v državah članicah, zlasti kar zadeva javna naročila. Boljše vodenje projektov bi omogočil zmanjšanje napak in goljufij in bolj eh, učinkovit porabo denarja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. There. Še kdo želi besedo? Ne? najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi in podprli delo na tem mnenju. Vaše izkušnje so zelo dragocene za pripravo mnenja. In razumem, da se strinjamo, da je rok za predloge sprememb 11. december opovdne. Najlepša hvala. Zaključili smo z prvim delom našega sestanka. Koordinatorje prosim, da ostanejo v dvorani za sestanek koordinatorjev.